Bene, iniziamo la nostra riunione. Naj vas na začetku spomnim, da lahko dnevni red najdete v vaših dosjejih. Če nišče ne ugovarja, dnevnemu redu je ta sprejet brez sprememb. Seja, ki je bila predvidena za jutri popovdne, je bila odpovedana. Tako da se bomo srečali samo danes do povdne in popovdne in jutri do povdne. 24. februarja v Štrasburu bo pa potekala izredna seja našega odbora od 7. do 9. ure zvečer. Takrat bomo glasovali o svežnju Telekom, torej poročilu Del Castillo. Gospod Langen. Imam postopkovno vprašanje. Včer, uh, eh, jutri je rok založitev predlogov sprememb ko gre za direktivo o preprečitvi plastičnih odpadkov. Jutri je rok za vložitev predlogov sprememb, danes pa želi pristojni odbor, odbor za okolje, o tem že odločiti. To se mi zdi nespoštovanje naših postopkov. Naš odbor bi moral proti temu protestirati. Ne more biti tako, da se ustvarja neko hektiko samo zato, ker poročevalka iz skupine zelenih več ne bo kandidirala na naslednjih volitvah. To je bila prva točka. Druga točka. Sekretarjat je jutri. Eh, Sekretarjat je sporočil, da lahko tukaj v odboru do jutri ulagamo predloge sprememb samo v angleščini. Tega spoh ne morem verjeti. To je kratenje naših pravic nimamo sploh pravice odločati o tem, v kakšnem jeziku naj eh, vlagamo predloge sprememb. Mislim, da bi morali protestirati pri odboru za okolje in upoštevati naše običajne postopke. Grazie, kolega Langen, sono assolutamente d'accordo. Hvala, kolega Langen, popolnoma se strinjam z vami. to ni mm, spremljiv način ravnanja in eh, pisno bom protestirala pri predsedniku odbora za okolje. Prav tako ga bomo obvestili o ostalih problemih, o katerih ste spregovorili. Sedaj pa kar začnemo z današnjim dopolnanskim delom. Pozdravljam generalnega direktorja Roberta Jana Smica, ki bo poročal o trenutnem stanju programa Obzorje 2020. To je bil eden izmed najpomembnejših dosejev, ki smo ga sprejeli lansko leto. Eh, ko bo podal svojo predstavitev, mu boste lahko zastavili tudi nekaj vprašanj. Hvala lepa, gospa Sartori, lep pozdrav vsem skupaj. Hvala, da ste mi dali priložnost, da povem nekaj besed o trenutnem stanju izvajanja programa obzorja 2020. Verjetno veste, da smo sredi decembra začeli z prvimi razpisi in uh, pomembno se nam zdi, uh, da vam poročamo o tem, kako izvajamo naš delovni program, kako potekajo razpisi in kako upoštevamo pri našem delu tudi vaše zahteve. Spregovoril bom o celi vrsti področji, kjer je parlament podal svoje zahteve, zato da vam bom lahko um, dokazal, da se komisija polno drži medinstitucionalnega sporazuma o programu obzorja 2020 in da se polno držimo tega, kar je bilo dogovorjeno na politični ravni med uh, svetom, parlamentom in komisijo. Program obzorje 2020 je bil zelo dobro sprejet, um, potekajo dobra skupna prizadevanja, uh, veliko izmed vas, vas je bilo prisotnih pri uh, inauguraciji tega programa v vaših državah. Eh, in tudi drugi poslanci, eh, torej številni poslanci so pri tem sodelovali. Program obzorja 2020 so zelo dobro sprejeli raziskovalci, tako v javnem, kakor tudi v zasebnem sektorju. Dobro ga so ga sprejele tudi uh, organizacije civilne družbe. Ljudje razumejo, da je ta program pomemben korak naprej in zato gre zahvala dobremu delu vseh treh institucij pri pripravi tega programa. Uspelo nam je zagotoviti povišanje sredstev v proračunu, ne tistih. Eh, sto milijonov, ki jih je želel parlament, ampak uspelo nam je doseči povišanje sredstev. Um, znanost je ena izmed najpomembnih gonil za rast in zato je ta program tako pomemben. Tudi, če se proračun Evropske unije krči, se je del proračuna za znanost in raziskave povišal. To je pomembno sporočilo. Želimo eh, boljše spodbujanje rezultatov naših raziskav, več zaposlovanja. Za tem programom obzorje 2020 smo poskrbeli za poenostavitev eh, pravil in eh, poskrbeli smo za inovativen pristop eh, za vključevanje majhnih in srednje velikih podjetij v ta program. Šel, eh, želel bi pregledati posamezne točke, ki se zdijo vašemu odboru še posebno pomembne in povedal bom, kaj počnemo pri teh točkah trenutno. Začel bom z pobudo, ki jo zelo podpira Kristjan Ehler, gre za eh, hitro pot do inovacij v dogovoru o tem programu smo povedali, da želimo tukaj zagnati pilotni projekt, ta se bo začel leta 2015 in 2016. In mi pravzaprav nismo čakali do tega trenutka. Organizirali smo delavnico 16. decembra, zato da bi lahko vplivali na vsebino tega pilotnega projekta. Pri tem je močno sodeloval eh, Kristjan uh, Ehler in tudi 130 drugih udeleženih strani, tako da smo tukaj resnično. Uh, zavezani temu, teh, da bi dobro porabili teh 100 milijonov, ki so predvidene za pilotni projekt v letu 2015 oziroma 200 milijonov, ki uh, so predvideni za ta celoten program. Z vidika parlamenta ste zelo ustrajali pri večjem proračunu za majhna in velika podjetja in pa večjo pozornost za njih. Filip Merce je povedal, da potrebujemo eno agencijo, ki bi se ukvarjala s tem. Ehm, komisija je bila tukaj jasna, o tem ne odloča parlament, ampak komisija, mi smo odgovorni za upravljanje, ampak vseeno smo vas poslušali in smo uh, ustanovili agencijo, ki se ukvarja samo z majhnimi in srednje velikimi podjetji. Se pravi, tukaj smo se tako, prav tako odzvali na zahteve parlamenta. Uh, to zahtevo je podal Filip Lambert, da bi torej imeli agencijo, ki se bo ukvarjala z. MSP, ki imajo seveda zelo posebne potrebe. V prvih razpisih smo pravzaprav že posvetili veliko pozornosti MSP-jem, 560 milijonov evrov smo že dodelili inštrumentu za majhna in srednja velika podjetja eh, v razpisih 2014-2015. To pomeni, da temu dajemo. Um, prednostno težo in da ob tem polno spoštujemo tudi zahteve parlamenta, eh, ko je šlo za odstotek proračuna, ki je namenjen majhnim in srednje velikim podjetjem. Spomnim se, da je v tukajšnjih razpravah parlament ustrajal tudi na področju energije, da bi morali več pozornosti posvetiti energiji. Eh, zato so si prizadevali ne samo Turmes, eh, ampak tudi Edith Herzog, Jean-Pierre Odi, Um, in pa drugi poslanci so ustrajali pri um, prednostnem pomenu energije. To smo upoštevali tudi pri naših razpisih. Um, spoštujemo tudi razdelitev proračuna na 85 in 15 odstotkov. Tukaj ste podali jasne inštrukcije, ko gre za razliko med obnovljivimi viri energije in pa fosilnimi. Uh, gorivi. Mi to že od vsega začetka spoštujemo. Spostavili smo javno-zasebna partnerstva o gorivnih celicah in vodiku in tudi to bo pomembno prispevalo k našemu programu. Ob tem seveda nismo pozabili na tržne ukrepe in pa na 15 odstotni cilj, ki ste si ga zastavili. To smo upoštevali tudi pri naših prvih razpisih. Potem smo imeli tudi dolgo razpravo o širjanju odličnosti in eh, širjanju sodelovanja. Prvi je predloge v zvezi s tem podal gospod Royal. Eh, tudi to je postala naša prednostna naloga z teamingom, z twinningom, eh, z okrepljenimi nacionalnimi točkami za stike. Torej, tudi temu aspektu širitve smo posvetili veliko pozornosti po spomladi bomo v Varšavi organizirali tudi eh, kongres na to temo, eh, kjer bomo govorili o tem, kako odpraviti inovacijske vrzeli eh, in pa neenakost na področju znanosti in raziskav v Evropi. Eh, imamo torej teaming z vrhunskimi inštituti posod po Evropi, z njimi smo podpisali sporazume o sodelovanju in rezultati so se tukaj že pokazali. Z tega vidika širjenje dobiva veliko pozornosti. V tem odboru je gospod Van Nistelrooy. Eh, ustrajal tudi, ko gre za vlogo strukturnih skladov. Tudi temu smo posvetili veliko pozornosti in skušamo zgraditi mostove med posameznimi programi, ki jih imamo na evropski ravni. Znanost za družbo. Tudi to je tema, ki je temu odboru izredno pomembna. Vi ste temu posvetili celo posebno proračunsko vrstico. Tudi tukaj smo na stopnji prvih razpisov. Temu smo dali prednostni pomen. Štiri razpise že potekajo na tem področju. Tako da tudi tukaj smo upoštevali vaše zahteve. Strinjamo se za parlamentom. Privlačnost. Uh, znanosti in pa izobraževanja je bistvenega pomena. Socialna oziroma družbene znanosti in humanistika, tudi o tem smo na veliko razpravljali, to je omenila Pilar del Castillo, Vicky Ford in pa drugi poslanci iz tega odbora. Jasno smo povedali, da brez uh, tega, da bi družbene znanosti polno vključili v naš program, se ne bomo mogli soočati z družbenimi izzivi, tako da smo polno vključili tudi družbene znanosti in pa humanistiko. Tukaj še nismo končali našega dela, naredili smo pomemben korak naprej. Eh, veliko tem smo vključili v prve razpise. Torej gre za področje prometa, zdravja in tako naprej, ampak želeli bi si iti še korak naprej pri drugem sklopu razpisov. Se pravi, zavezani smo rezultatom, ampak treba videti še korak naprej. Še vprašanje enakosti med spoloma. Zelo ste apelirali na nas, da izpostavimo z enakostjo spolom, spolov povezane teme za svetovalne skupine, ki smo jih vzpostavili. Nismo zastavili cilja 40 odstotkov, zastavili smo cilj 50 odstotkov. To nam je uspelo doseči. 50 odstotkov članov svetovalnih skupin je sedaj eh, ženskega spola, gre za raziskovalke iz javnega in pa zasebnega sektorja. Najprej je bilo rečeno, da to ne bo možno. Ampak mi smo šli še dlje in nismo se ustavili pri 40 odstotkih, ampak smo se odločili za 50 odstotkov. To je uh, znak strani komisije, da resnično izpolnjujemo naše zaveze. Torej zagotoviti vam želimo, da polno izvajamo to, kar je bilo dogovorjeno z tem odborom. Imamo cel, tudi celo vrsto z spolom povezanih tem. Jasno smo povedali, da pri vsakem predlogu, ki ga dobimo, morajo udeleženci povedati tudi, kako upoštevajo vprašanje enakosti spolov. To je pomembna novost, s katero želimo spreminjati miselnost v družbi. Um, Teresa Rier Madruel in pa Marija Carvalho uh, sta prav tako izpostavili neko temo, ki je zaenkrat še bolj uh, kompleksna, kot smo pričakovali, ampak tudi tu nam je uspelo doseči napredek. Potem še poenostavitev, to je pravzaprav nek uh, rdeča nit, ki se vleče skozi celoten program uh, obzorje 2020. Vsi ste se močno zauzeli za poenostavitev, morali smo se odmakniti od mikroupravljanja komisije. Um, sedaj imamo enoten sistem upravljanja, imamo uh, hitre scheme dodeljevanja nepovratnih sredstev um, pripravili ste seznam šestih točk in mi smo upoštevali vse točke na tem seznamu, se pravi, um, skrbimo že za poenostavitev, seveda se problemi vedno skrivajo ravno v podrobnostih in uh, zato bomo skušali še naprej poskrbeti za to, da bomo poenostavili dostop do tega programa in da bomo spoštovali pravila igre, ki so tako zelo pomembna za dosego cilja poenostavitve. Tudi tu smo torej pokazali rezultate. Če povzamem, gospa Sartori, ne želim vam vzeti preveč časa. Želel sem vam jasno pokazati, da komisija polno spoštuje to, kar je bilo dogovorjeno. Tukaj ne gre samo za to, kar sem že omenil, ampak tudi za, fovul, za vodilne pobude pobude, ki ste, ga, ki ste ga podprli tako tukaj, kakor tudi v eh, svetu za raziskave. Angelika Nibler si je že zelo prizadevala za to prestižno pobudo, ki ima sedaj um, velik proračun za skoraj 50 milijoni evrov. Tudi to smo torej poskrbeli za rezultate. Lahko bi še nadaljeval. Eh, jasno želimo pokazati, da spoštujemo dogovor, ki je bil sprejet na politični ravni. Zato sem prišel sem, da bi dokazal, kako zelo spoštujemo to, kar je zapisano v medinstitucionalnih sporazumih in kako spremljamo izvajanje le tega. Hvala lepa. Grazie al... Direttore generale, sono aperti oggi gli, adesso gli... Hvala lepa, gospod Smits. Sedaj odpiram razpravo. Prvi govornik na seznamu je gospod Valnerister Roj. Hvala lepa. Samo nekaj kratkih vprašanj. Torej, ambicije imamo, kako pa je z plačili za, za takoče obdobje? Sledi se, da so sredstva izredno tesna, saj gre za prehod iz, eh, enega, iz ene finančne perspektive na drugo. nekatera vprašanja tukaj še niso rešena. V naslednjih eh, mesecih bomo morali udeležencem dati kar nekaj konkretnih odgovorov. Potem pa še vprašanje v zvezi z to agencijo za majhna in srednja velika podjetja, ki ste jo omenili. Bomo morali vse to organizirati na novo. Zdi se mi, da tukaj zadeve ne potekajo tako, kot bi morale v državah članicah, čeprav. Uh, Eh, bi ravno tam morale stvari funkcionirati. Bi to morale rešiti države članice ali mi? Ne vem. Še zadnja točka. Govorili ste o sodelovanju, o širitvi. Kaj pa sodelovanje med posameznimi programi in programi za regionalno sodelovanje? Uh, Morda bi tukaj lahko naše sodelovanje še ukrepili. Trenutno dobivamo nacionalne programe, eh, države članice sprejemajo med seboj sporazume. Zanima me, kaj vi mislite o tem. Bližamo se volitvam v odboru za regionalne zadeve poteka tudi predstavitev na to temo, ampak kakšno je vaše mnenje o kakovosti teh programov? Bi lahko morda poslali strokovnjaka na to predstavitev, ki bo tukaj organizirana marca. Hvala lepa, kolega Prudi. Grazie, presidente. Grazie particolarmente al direttore Smith eh, per. Hvala. Gospa predsedujoča, hvala gospodu Smicu, da je danes tukaj. Znanost in raziskave so seveda izredno pomembne. Najprej bi želel spregovoriti o področju zdravja in pomenu, ki ga pripisujemo prizadevanjem za znižanje stroškov zdravil. Ta so pogosto neuzdržno draga. Potekajo raziskave o različnih načinih preverjanja zdravil, tako da bi se lahko znižale njihove cene. zanima me tudi humanistika, izobraževanje v humanistiki. Pred nami so velike spremembe in zato bomo morali ustvarjati tudi nematerialno bogatstvo, če želimo, zagotoviti trajnostni razvoj naše družbe. To bi nam omogočilo razvoj na podlagi skupnih dobrin in skupnega nematerialnega bogatstva, ki je prav tako pomembno kot materialno bogatstvo. Še nek vidik bi želel tukaj omeniti. Um, šokiran sem s pričo podnebnih sprememb in škode, ki jo te povzročajo. Zanima me, ali bi lahko poskrbeli za sinergije med raziskavami na terenu in pa raziskavami na področju energije. Morda bi se lahko na ta način laže soočali s tem problemom. naj omenim še težave, ki jih opažam v zvezi z skupnimi tehnološkimi pobudami. V glavnem gre tukaj za časovnico. Mislim, da teh aktivnosti ne morete ustrezno uravnavati ob upoštevanju časovnice in rokov iz obzorja 2020 razmisliti moramo o tem, kako to drugače urediti. Edith Herzog. Hvala lepa. Dobro je, da je Robert Smith danes tukaj. Dobro je, da obiskujete svoje strateške partnere. Bi bomo to ostali še v naslednjih nekaj letih. Strinjam se, da smo veliko dosegli za poglavje 1a in pa za raziskave. No, ampak če primerjamo sredstva, ki so na razpolago z popraševanjem, potem um, ne morem biti posebno optimistična. Razmisliti moramo skupaj o tem, kako zagotoviti denar in kako zagotoviti, da bomo prišli do umestnega pregleda večletnega finančnega okvira. Parlament je jasno povedal, da želimo finančna sredstva približati datume. Ta inovacija po hitri poti je način za izhod iz krize in zato se moramo s tem začeti ukvarjati že danes. Lahko bi na veliko razpravljali o tem, zakaj so se države članice odločile tako, kot so se, uh, ko gre za financiranje. Ampak vseeno se moramo vprašati, kako naj. Eh, zagotovimo, da države članice ne bodo se odpovedale svojim sredstvom in bodo črpale samo bruselska sredstva. Kako lahko zagotovimo, da bodo tudi države članice prispevale svoje in da, bo tu, da bodo tukaj poločinkovito vključene. To je pomembno za prihodnost. Prav tako me zanima, kaj se zgodi, če bo denarja zmanjkalo. Potem se bomo vrnili k osnovnim načelom. Katera so tista osnovna načela, ki bi jih v tem primeru upoštevali? In pa na koncu vam želim še čestitati. Mislim, da za enkrat upravljanje tega programa poteka zelo dobro, to je velik uspeh in eh, kar tako naprej. Hvala lepa, kolegica Toja je naslednja. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem uh, gospodu Smicu, da je danes z nami, da sodeluje in vzdržuje dialog z odborom. Njegova stališča so zelo dosledna, delo opravlja zelo hitro in upošteva prednostne naloge, ki jih je identificiral ta odbor. Imam pa tudi nekaj eh, specifičnih vprašanj. O načeljih in noviziji ste nekaj že povedali. Moja vprašanja so pa bolj praktičnega značaja. Imam naslednji predlog. mislim, da ne bi smeli podcenjevati učinka, ki ga lahko ima program obzore 2020. To je eden izmed redkih instrumentov, eh, ki lahko pomaga državam članicam pri izhodu iz krize. Zato ne smemo dovoliti, da bi se ta program nekako razdrobil, se, to bi, se bi to lahko zmanjšalo njegov učinek na naš proizvodni način in pa družbo kot tako. Osredotočiti se moramo na tista področja, ki lahko uh, damo na razpolago informacije. Um, veliko smo že naredili za to, da bi predstavili program obzorja 2020 tudi našim eh, državljanom. Ne vem, če veste, kaj smo na tem področju naredili v Italiji. No, mi nismo zelo veliko uh, sodelovali pri sedmem okvirnem programu v Italiji, v zvezi s tem vlada um, mm, dobrošna mera nezaupanja. Mi moramo biti sposobni tudi poročati o našem delu, dati moramo na razpolago informacije, podati nasvete, vemo, uh, v koga naj bodo usmerjene te informacije in nasveti, kdo so torej tisti ljudje, s katerimi se moramo pogovarjati. Še vprašanje dodeljevanja pogodb. Vse to se zdi nekoliko neznano, čeprav so to zelo pomembna vprašanja. Ljudje nas o tem vedno znova eh, sprašujejo. Zato jim kot poslanci moramo biti sposobni podati ustrezne informacije. Še področje zdravja, tudi tukaj moramo jasno povedati, kakšni postopki so potrebni od objave pa vse do podelitve pogodb. Hvala. Ähm, Gospa Nibler. Hvala lepa, hvala lepa generalnemu direktorju, eh, ki poroča o zagonu programa obzore 2020. Začetek je dober, zato bomo lahko pozitivno o tem poročali tudi v naših volilnih okrožjih. Povedali bomo, da lahko ti programi prinesejo dobre rezultate, prvi razpisi že potekajo. To so dobre novice, o katerih moramo poročati. Imam dve konkretni vprašanje. Um, prvo vprašanje bom navezala na to, kar je povedala kolegica Toja. Zanima me, kako ste se organizirali v vašem generalnem direktoratu. Torej, priprava programov, je bila delegirana predvsem agencijam, če to prav razumem, ne samo agenciji za majhna in srednja velika podjetja. Torej, povedali ste, da za to področje obstaja posebna agencija. No, ampak, ko gre za izvajanje drugih programov, ali tudi, te, ali tudi to urejajo zunanje agencije, kaj je bilo delegirano komu, torej kakšno vlogo imajo tukaj raziskovalni centri, visoke šole, univerze, ali ste jim sporočili vse te spremembe, tako da bo skupnost raziskovalcev poznala te spremembe. In pa še drugo vprašanje v zvezi z vsebino programov. V parlamentu smo vel, na veliko o tem razpravljali po škandalu uh, v zvezi z prisluškovanjem NSA. Uh, Eh, verjetno bomo še pred volitvami sprejeli tudi zakonodajo o zaščiti podatkov, imamo tudi temo notranjega trga in pa, eh, in pa računalništva v oblaku. Um, temu smo namenili tudi določen znesek v raziskovalnem programu. Zanima me, kakšne aktivnosti potekajo tukaj, ko gre za našo lastno varnostno strukturo, kako smo lahko na področju eh, digitalnega trga bolj neodvisni. Oziroma, če se drugače izrazim, številni naši državljani sprašujejo, kaj pa počne Evropska unija, kaj konkretnega ste izgradili, kako boste poskrbeli za boljšo varnost naših podatkov. Hvala. Gospod Johnson. Uh, uh, Hvala. Hvala Robertu Janu Smitu in uh, njegovim kolegom za dobro poročilo. Hvala za sodelovanje. Pogovarjali smo se o prednostnih nalogah obzorja 2020. Na začetku pa bi se vam zahvalil tudi za poročilo o razpravi o vidikih obih spolov kljub temu, da so nekateri menili, da je to nemogoče, da je nemogoče zagotoviti večjo enakost 50 odstotkov žensk, to se mi zdi odličen dosežek. Zelo sem optimističen tudi glede prihodnosti obzorja 2020. Imam pa nekaj vprašanj, ne zato, ker bi želel biti kritičen, ampak zato, ker eh, bi rada dosežemo še več. Prvo vprašanje se nanaša na MSP-je. instrument, ki ga imamo na voljo za MSP, je, kako eh, lahko ta instrument in instrument Eurostar eh, prilagodimo in izboljšamo njuno koherentnost. Drugo vprašanje, mislim, da je gospod Van Nistelrooy opravil dobro delo, kar se tiče povezovanja strukturnih skladov in obzorja 2020. Vseeno pa se mi zdi, da v nekaterih državah članicah več prioritet dajejo kompenzaciji z vidika strukturnih skladov. Številna podjetja so namreč v težki situaciji eh, in malce pozabljamo na inovacije in raziskave. Ali, ali nam lahko kaj več poveste o tem? In strinjam se glede tega, vse je odvisno od držav članic, ampak mislim, da smo lahko tudi sami aktivni na tem področju tukaj v Evropskem parlamentu. Še eno vprašanje. In to vprašanje se nanaša na podjetja v zasebnem sektorju, ki so zelo aktivna in so zelo aktivna bila že v preteklosti. Še vedno imajo Eh, veliko možnosti za to, da ostanejo aktivna, za to, da pridobivajo eh, sofinanciranje za raziskave in inovacije. Ali lahko kaj več poveste o tem? Te, ta podjetja so namreč uh, večkrat jasno povedala, da si želijo uh, dodatnih finančnih sredstev. Ali so ta sredstva za zasebni sektor še vedno na voljo? To je moje vprašanje. Optimističen sem glede, glede prihodnosti. Uh, pa tudi glede zasebnega sektorja. Govorili smo o širitvi. Prihajam iz Švedske in eh, na Švedskem in v nekaterih drugih državah so raziskave v večji meri povezane eh, z državo samo. Govorimo pa o inovacijah in raziskavah eh, blizu tržnih gibanj in dejavnosti. Ali bomo razširili to, ta okvir z vidika celotne Evrope? Hvala. Hello. Najlepša hvala. Prišli smo približno na polovico, na polovico seznama govornikov. Sedaj bomo besedo predali gospodu Smicu, tako da bo lahko odgovoril na prvi sklop vprašanj, tako bo bolje. Hvala. Res je, to bo verjetno najbolje. Gospod, gospod eh, Van Nistelrooy je govoril o plačilih. Razmere so zaskrbljujoče, gospa Herco, gospod Odi se zavedata, da svet zmanjšuje eh, plačila. Smo na koncu sedmega okvirnega programa, eh, zavezujemo se k plačilom, ampak teh plačil potem ne pokrijemo. Veliko dolgov imamo. Izračunali smo, da bomo na koncu imeli 1,1 milijarde primankljaja. In s tem se bomo znašli v velikih težavah. Vem, da ta odbor in tudi drugi odbori v Evropskem parlamentu eh, posvečajo veliko pozornosti tem vprašanjem. Sedaj nekako uporabljamo naše kreditne kartice, plačujemo za stvari, za katere dejansko nimamo denarja in čez nekaj let se bomo zaradi tega znašli v hudih težavah. Mala in srednja velika podjetja, res je, uporabljamo obstoječo agencijo na tem področju in v okviru obzorja 2020 imamo druga, drugačno upravljarsko strukturo. Pomembno je, da agencije, ki jih uporabljamo, dobro delujejo, da že delujejo in da so kakovostne. Povezovanje obzorja 2020 in strukturnih skladov pripravljamo praktične eh, smernice, vodnike, ki bodo preprosto razložili, katera sredstva oziroma kateri okviri so primerni za katere potrebe. Sedaj pa imamo veliko priložnost za to, da zagotovimo, da teh 60 do 70 eh, milijardov eh, milijard sredstev kohezijskih skladov uporabimo uh, učinkovito. Govorili smo tudi o pametni specializaciji. Tesno sodelujemo s kolegi iz generalnega direktorata Regio. Radi bi zagotovili pametno specializacijo tudi v različnih strukturnih skladih, ki jih obrabijo države članice. Pripravljamo tudi prve osnutke eh, sporozumov o partnerstvu. Govorili smo naprimer o Polski. Radi bi pokrili vse eh, dejavnosti na področju znanosti in inovacij, oziroma čim več od teh. Sodelujemo eh, z generalnim direktoratom regijo, sodelovanje med eh, komisarjema Hanom in eh, Gegenkojen je odlično. Treba je zmanjšati stroške pri razvoju novih zdravil in to je pomembno vprašanje. Res je, zato smo eh, predlagali partnerstvo z naslovom Inovativna zdravila, želimo, da bomo imeli še vedno veliko novih zamisli in da bomo lahko te zamisli na to hitro prevedli v proizvode na trgu. Humanistika je izjemno pomembna, res je. Gre za disciplino, ki ni vedno vključena v raziskovalne projekte, vseeno pa lahko v veliki meri prispeva eh, k iskanju rešitev za družbene izzive. Gospa Herco, govorili ste o eni od nočnih mor pri obzorju 2020. Preveliko um, zahtev, preveliko prijav. E, španski raziskovalni projekt je naprimer utrpel 600 milijonov uh, evrov zmanjšanja in upamo, da ne bomo zaradi tega mi dobili več prijav, ampak mislim, da se bo to zgodilo. Smo se, o tem smo se pogovarjali tudi z gospodom Burginjonom, ki je novi predsednik uh, Eh, evropskega raziskovalnega eh, sveta. Tudi za njih je to zelo pomembno vprašanje. Sistem bo preprosto padel, če bo teh predlogov, teh prijav toliko. Ustrajati moramo pri tem, gospa Hercog, da države članice prav tako porabljajo sredstva za raziskave, za znanost, za inovacije na nacionalni in regionalni ravni. Nadaljevali smo Eh, s tri odstotno zavezo, tega se verjetno spomnite, tri odstotna zaveza držav članic. Države članice morajo uporabiti eh, tri odstotke svojega BDP-ja za raziskave in inovacije do leta 2020. Letos bomo pripravili zanimiv politični dokument. Še pred poletjem boste v roke dobili eh, politični dokument podpredsednika Rena in moje komisarke Kegan Quinn o znanosti in inovacijah o rasti. Gospod Ren, ki sodeluje pri Evropskem semestru in pripravlja ekonomsko politiko, sedaj skupaj z mojo komisarko pripravlja politični dokument o tem, kako velike so potrebe eh, naložb v področje eh, znanosti in inovacij. Tudi na nacionalni ravni bomo še naprej vlagali v to področje. Gospod Toja, pravi, imate eh, zagotoviti moramo, da bo obzorje 2020 učinkovito. Govoriti moramo o konkretnih ukrepih in ponovno povrniti zaupanje v to področje. Tudi strani industrije, kot je omenil en od vaših eh, kolegov. Sistem je razmeroma kompleksen, veliko je birokracije, sedaj pa bomo lahko z obzorjem 2020 in poenostavitvami ponovno povrnili zaupanje v sistem. In prve reakcije strani Eh, malih podjetij in srednje velikih podjetij, pa tudi velikih podjetij, so eh, zanimive, veliko obetajo. Obzori 2020 je nekaj, na kar so čakali. Kriteriji za dodeljevanje pogodb morajo biti popolnoma pregledni. Ljudje morajo vedeti, zakaj gre. Zato smo na spletni strani že pripravili vodnike, eh, kriteriji so jasno določeni, kdo so strokovnjaki, kako zadeve potekajo in tako dalje. Gre za vprašanje transparentnosti, ki je izjemno pomembno za naše prihodno delovanje. In v tem kontekstu lahko zgolj ustrajam pri krepitvi nacionalnih kontaktnih točk. V vseh vaših državah članicah obstajajo nacionalne kontaktne točke, ki so nekakšni veleposlaniki obzorja 2020. Eh, obveščajo, ozaveščajo in pomagajo potencialnim uh, vlagateljem prošen potencijalnim uh, eh, sodelujočim. Gospod Nibler, omenili ste novo organizacijo. Do sedaj smo imeli na tem področju dve agenciji. Imeli smo uh, izvajalno agencijo za Evropski raziskovalni svet ter uh, izvajalno raziskovalno agencijo. Računsko sodišče je ugotovilo, da sta ti agenciji zelo učinkoviti, ne bomo ustvarili novih agencij, ampak bomo zgolj ukrepili ti dve obstoječi agenciji. Dobro delo, ki sta ga opravljali, eh, boste tako prenesli v prihodnost. Ti agenciji uporabljamo vedno več. Imamo 30 milijard eh, več sredstev, ampak zgolj 5 odstotkov novega osebja. Če ne bomo zagotovili dobre upravne strukture, potem ne bomo mogli odgovoriti na vse prošnje. Glede NSA imamo uh, tudi jasne varnostne standarde, pobude, s katerimi bomo rešili vprašanje uh, kibervarnosti. Sodelujemo tudi z Europolom, lahko vam podamo več natačnih informacij glede tega, če želite to je bil brez dvoma eden izmed eh, najzapletenejših delov našega dela. Države članice so namreč blokirale razpise, ki smo jih izdali vsaj eh, glede uloge Europola. Kristjan Eler se je ukvarjal s to temo, ampak po seji, če želite, vam lahko podam dodatne informacije. Gospod Johansson, vprašanje enakosti spolov, tako kot vi sem tudi sam vesel, da smo se odločili za 50 odstotkov in nismo ostali pri 40 odstotkih eh, žensk. MSP-ji, koherenca med eh, Eurostars in uh, eh, MSP-ji je zagotovljena, pristop je od spodaj na vzgor, zagotovili smo komplementarnost na tem področju. Veseli me tudi, da ste omenili odnose s strukturnimi skladi, povezavo s strukturnimi skladi podarili ste tudi sodelovanje zasebnega sektorja in kot sem ravno kar dejal, zasebni sektor ni sodeloval pri prejšnjih okvirnih programih, kot smo upali zaradi eh, ogromne birokracije, ogromno papirologije. Program obenem ni dovoljeval inovacij. Z obzorjem 2020, s poenostavitvami, ki smo jih zagotovili eh, in glede na dejstvo, da pokrijemo tudi inovacije, ne zgolj znanost in raziskave, imamo veliko možnost za industrijo, da sodeluje. Naši stiki z industrijo, tako eh, majhnimi kot tudi velikimi akteri, obetajo veliko. Mislim, da bo eh, ta pomemben del našega gospodarstva v večji meri sodeloval v novem projektu. Cilj okvirnega programa je seveda okrepiti konkurenčnost evropske industrije. In preprosto je, industrija mora sodelovati. Bene. Spasiamo la seconda parte. Prav. Sedaj pa drugi krok razprave. Osem govornikov imam na seznamu, vsak dobi dve minuti. Gospod Selijski. <clears throat> Gospa predsednica, gospod generalni direktor, ena pripomba in nekaj komentarjev. Dobil sem sporočilo polskega parlamenta, da ni vesel, ne more sprejeti eh, teh čudovitih ciljev, ki smo si jih eh, nadali, zadali za 2020. So ambiciozni, so na nek način logični, ampak omislek je ta. Trenutne države, ki so razvite, so se razvile, ker ni bilo takšnih omejitev. Zagotovili moramo določeno stopnjo prožnosti, realizma, ne smemo biti preveč idealistični. Zdi se mi, da malce. Eh, plavamo nekje v oblakih, namesto da bi stopili trdno na tla. Všeč mi je zamisel, da imamo obzorje, da imamo daljšo perspektivo za eh, raziskave in razvoj. Znanost je zelo občutljiva, eh, gospodična in potrebuje čas, da se razvije. poudarjamo raziskave, eh, kjer sodeluje industrija. To je dobro in tudi ne. Znanost je lahko, neod, je lahko neodvisna. Eh, nikoli ne vemo, kdo lahko nekje eh, odkrije nekaj, kar bo popolnoma spremenilo naš svet. Tako da je dobro obrati obe poti. Vem, da je veliko študij sedaj izvajanih na možganjih. To so Eh, zelo dragi, zelo zanimivi in kompleksni izzivi. Želimo ugotoviti, kaj se dogaja v naših eh, glavah. To je čudovita stvar, ampak tudi stvar, ki zahteva veliko sredstev. Nekateri kolegi so govorili o MSP-jih. Eh, mala in srednja velika podjetja so majhna, ampak ob enem so lahko izjemno inovativna. Sam sem sodeloval pri nekaterih projektih, ki jih je podpirala tudi Evropska komisija in ti projekti kažejo, da lahko veliko inovacij izide prav iz teh malih enot. Ljudje so uh, srečni, ko delajo v MSP-jih, uh, eh, samo zadosni in obenem gradijo Evropo. To je dobro. Kot uh, predstavnik socialne sfere menim, da včasih preveč poudarjamo tehnične plati. In všeč mi je, kaj je povedal profesor Prodi, eh, kljub temu, da je predstavnik eh, naravoslovnih znanosti. Vseeno moramo povdariti socialne vidike. Sam se glede tega popolnoma strinjam in eh, hvala. Naj povzamem, če bo Evropa gostila zgolj srečne, vesele ljudi, potem uh, Eh, moramo podarjati sociološke raziskave. Imamo na primer nov fenomen, ki se eh, pojavlja, anksioznost. V Nemčiji, na primer, zakaj ravno tam? In še zadnje vprašanje, gospod direktor, glede, glede na to, da gre za vašo pristojnost. Kako pokrivamo evropski eh, zemljevid glede ocenevalcev teh eh, ključnih projektov? Hvala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 anonimnost nekaterih projektov. Vsa, v, včasih se zgodi, da imamo velika podjetja, ki pa brez anonimnosti izgubijo svojo konkurenčnost, še posebej v primerjavi z manjšimi projekti. Na Polskem se naprimer zgodi, da včasih pride do blokade nekaterih projektov, nekaterih inovacij, eh, za katere nekateri menijo, da so nevarne. Zakaj ne bi zagotovili anonimnosti nekaterih projektov? Grazie, la parola eh, Jean Pierre Audi. Hvala. Gospod Udi, hvala, gospa predsednica. Tudi sam se zahvaljujem generalnemu direktorju. Najprej plačila. 1,1 milijarde ste dejali. Ko smo govorili o eh, večletnem finančnem okviru, je eh, predsednik dejal, da eh, bomo pri tem ustrajali, da želimo sredstva. Hvala za vaše komentarje glede poenostavitve. Kaj menite o prihodnosti glede na eh, stanje, ki ste ga predstavili v finančnem okviru? imamo klauzulo o reviziji za 2016, glede na to, da je no, veliko novih politik, glede na to, da bodo države članice spreminjale svojo finančno politiko, morda Združeno kraljestvo ne bo več v Evropski uniji, imeli bomo uh, nov parlament, novo komisijo, nove predsednika sveta. Kaj menite o tem, kaj se bo zgodilo na evropskih volitvah 2014? Uh, eh, lahko bi rekli, da bo Eh, politika raziskav nova politika skupnosti. Nacionalna sredstva so prešla na eh, raven skupnosti in imamo nekakšno skupno eh, vizijo. Kako gledate na koordinacijo z državami članicami? Sam sem predlagal, da si računska sodišča pogledajo uporabo sredstev na treh ravneh, na ravni regij, držav in Evrope imamo veliko držav članic, imamo eh, veliko diplomacije, ogromno zgrad posod po svetu, eh, kjer ni veliko koordinacije. Ali si boste prizadevali za koordinacijo tudi na področju raziskav? Zakaj naprimer ne predlagati eh, gospodu Van Rompuju, da se osredotočimo na eh, tudi te teme, ne zgolj na obrambo naprimer? Marca 2014 eh, bo eh, svet eh, govoril o obravnaval nekatere teme, ampak očitno ne raziskal, kljub temu, da bo komisija pripravila eh, nov predlog. Evropski svet bo govoril o konkurenčnosti, o stroških energije, o pomankanju eh, kompetenc eh, o pametni specializaciji in o generični tehnologiji. Ni neke prave vizije na področju raziskav. A ne bi bilo dobro, da bi sedaj ustvarili eh, nekakšno evropsko politiko znanosti in raziskav. Hvala. Korela de Kampoš. Najlepša hvala, gospod, gospa predsednica eh, in gospod generalni direktor. Govorili smo o zelo pomembnih temah, o MSP-jih, o enakosti spolov, o eh, socialnih razsežnosti raziskav, o zmaševanju birokracije in o evropskem raziskovalnem eh, svetu. Vse to nas zelo zanima. Imam pa nekaj vprašanj. Jasno je, da so bile vaše uvodne besede izjemno eh, široke in to je popolnoma normalno, glede na to, da pokrivate veliko tem. Imam pa nekaj specifičnih vprašanj. Proti koncu zadnjega programa je prišlo do premika v smeri nacionalnega financiranja instrumentov. Ali bo mogoče povečati prispevek skupnosti na tem področju. No to pa vprašanje regionalnih skladov, ki jih je omenil že gospod Johansson. In vaš odgovor je bil hm, dober. Obstaja sodelovanje z generalnim direktoratom regijo. Kaj pa naprimer vprašanje eh, elektrike? Obstajalo je eh, javno-zasebno partnerstvo na področju hidroelektran, ampak zdi se, da se kljub temu, da je to dobro, eh, umikamo stran od tistih izvirnih raziskav. Na področju energetike eh, nas čaka še veliko raziskav. Raziskati je treba nove tehnologije. Imeli smo, na primer, zanimivo delavnico na temo uporabe kemičnih procesov za skladiščenje elektrike. To je področje, eh, ki ga včasih pozabljamo zaradi drugih energetskih vprašanj. Ne vem, kateri energetski viri so boljši kot drugi, ampak zdi se mi, da moramo pokriti vsa ta vprašanja in vse te možnosti. Mislim, da bi bilo dobro tudi, če bi spregovorili o zdravilih, ki so izjemno draga. Države članice vlagajo veliko denarja v pomoč pacijentom. Lahko pa bi bili predvsej bolj učinkoviti, če bi povezali različne raziskovalne centre v Evropski uniji. To bi lahko naredili, ampak potrebujemo evropsko politiko. Gospa De Castillo. Na kratko, najlepša hvala, gospa predsednica, hvala, gospod generalni direktor. Večkrat smo že ponovili te besede, ampak treba jih je ponoviti še enkrat ta okvirni eh, program je velik uspeh. Zdi se, da smo prišli nov menik. Ko govorimo o stopni dostopa, ki ga imajo ljudje do širokopasovnih povezav, naprimer, o tem vedno znova Eh, govorimo v zvezi z MSP-ji, raziskovalnimi inštituti in vsemi, ki na tem področju sodelujejo in delujejo. O tem je govora že dolgo in tu mora ukrepati komisija. Imamo instrumente eh, za to, da lahko nadziramo in spremljamo izvajanje programov. Prilagoditi se moramo realnosti. Pomembno je, da preidemo v novo fazo, da pustimo preteklost za sabo. Zanima me, kakšna urodja ima komisija na voljo za izvajanje odločitev, ki so bile sprejete. Radi bi res naredili kvantni preskok na področju raziskav. Hvala. Gospod Hökmark, najlepša hvala. Imam dve kratki vprašanji, če dovolite. Prvič. Parlament in vsi mi si že dolgo prizadevamo za zmanjševanje birokracije v zvezi z okvirnimi programi. Obenem želimo ustrezno urediti uporabo sredstev. Upam, da je bila naša odločitev v skladu z zmanjševanjem birokracije. Ampak zanima me, kaj o tem menite vi. Kaj boste naredili za to, da bi zagotovili, da bodo raziskovalci po Evropi soočeni z manj Eh, papirja, z manjšimi kupi papirja, ko se uh, ukvarjajo s tovrstnimi raziskavami in prosijo za sredstva. Drugič, povezava okvirnega programa s strukturnimi skladi. Kaj počnete, zato da bi omogočili čim uh, lažjo in učinkovitejšo povezovanje? Hvala. Uh, in rad bi spomnil gospod predsednico, da sem bil izjemno kratek pri teh vprašanjih. Grazie, la parola. Najlepša hvala, gospa Hibner. Eh, Najlepša hvala. Vsi upamo, da bo novi program obzorje 2020 v naša življenja prinesel veliko dobrega. Najprej bi se vam rada zahvalila za informacije, ki ste nam jih podali očitno bomo torej zakoličili novo pot za MSP-je. Kot veste, so MSP-ji enen izmed najpomembnejših sektorjev, ne zgolj na področju raziskav in inovacij, ampak tudi kar se tiče uh, ustvarjanja novih delovnih mest. Uh, vključitev MSP-jev v okvir ene agencije je torej zelo pomembna. Pomembno je tudi, da poenostavimo postopke da zmanjšamo birokracijo, zato da bo lahko eh, MSP-ji brez težav stopali po poti inovacij. Pomembno je tudi, da prioritiziramo energetski sektor. 15 odstotkov več sredstev bomo namenili energetiki. Moje vprašanje je naslednje. A ne bi bilo dobro znotraj tega programa govoriti o, odličnih, eh, o centrih odličnosti in jim ponuditi nepovratna sredstva. Ti centri nam lahko na to ponudijo uh, nove rešitve skladiščenja obnovljivih virov energije. Imamo takšne tehnologije, ampak uh, elektrike, ki jih takšne, uh, eh, takšne tipi tehnologije proizvajajo, uh, ne znamo shraniti. Mislim, da bi si morali prizadevati ravno za to uh, v naslednjem desetletju ali dveh zato, da bomo uh, vedeli, kam gre naš denar in da bomo dobili kakšen rezultat iz tega. Najlepša hvala. Gospod Smet, izvolite. Najlepša hvala, gospa Sartori, hvala za komentarje. Poskušal jih bomo obravnavati čim hitreje, ker vem, da se morate danes dopoldan pogovarjati še o drugih pomembnih temah. a, polski kolega je povedal, da moramo pokriti tiste osnovne raziskave znotraj obzorja 2020. In to je naloga Evropskega raziskovalnega sveta. Ne govorimo zgolj o aplikativnih e, raziskavah, ampak tudi o osnovnih raziskavah in to resnično poudarjamo govorili ste o kartiranju eh, možganov. Gre za izjemen projekt v višini več milijard evrov. To je izjemna pobuda generalnega direktorata Connect. Gre za zelo zanimiv program. Možgani so namreč um, še neodkrito področje človeške znanosti. Govoriti moramo ne zgolj o uh, naravoslovju, o tehničnih znanostih, ampak tudi o humanistiki, o družboslovju, eh, sociologiji, socioloških raziskav. Obrali smo naslednji eh, pristop. Sociološke raziskave, naprimer staranje prebivalstva, eh, diabetes in podobno, ti strokovnjaki sodelujejo v drugih projektih. Ko govorimo o Eh, sladkorni bolezni ne gre zgolj za razvoj eh, novih zdravil, gre tudi za obravnavo eh, same socialne razsežnosti teh pojavov. Zato morajo tukaj sodelovati vsi, farmacevska podjetja in drugi strokovnjaki. In to je precejšen izjiv. Govorili ste tudi o anonimnosti projektov. Mislim, da je pomembnejša anonimnost ocenjevalcev, tistih, ki ocenjujejo te predloge. Če ocenjujete projekt v višini 50 milijonov evrov in ga zavrnete, ne boste imeli več možnosti za delo v življenju, če eh, kdo izve, da ste to zavrnili. Treba je zaščititi in anonimizirati ocenevalce, ki igrajo ključno vlogo pri celotnem projektu. Glede plačil, gospod, odi. Res je, soočamo se s precejšno težavo, lahko vam dam statistične podatke v pisni obliki. Trenutno se soočamo eh, s pomankanjem sredstev, uporabljamo instrument eh, predhodnega financiranja. Vseeno pa ustvarjamo eh, vrzel pomankanja, ki nas bo doletelo čez nekaj let imamo pomankanje sredstev v okvirnem programu, eh, ki je veljal do sedaj, v sedmem okvirnem programu. Eh, in lahko se zgodi, da bomo čez leto ali pa dve leti eh, končali v velikih težavah. Gospodarska politika je bistvenega pomena, ko zaseda Evropski Eh, svet, ta pa mora govoriti tudi o eh, tovrstnih temah. O tem smo govorili s podpredsednikom Renom. Znanost in inovacije morajo biti ključni del gospodarske politike, ampak to nam zaenkrat še ni uspelo. Čaka nas še dolga pre, eh, pot, preden bodo znanost in inovacije vključene v ekonomski semester, v evropski semester in na tem še vedno delamo počasi bomo prišli na cilj. Nekaj vas je omenilo povezave s strukturnimi skladi in kot sem dejal, smo si s pomočjo pametne specializacije sodelovanja s kolegi iz generalnega državljata regijo poskušali prizadevati za to, da dejansko eh, države članice upoštevajo tudi znanost in inovacije in to pametno, ne zgolj zato, ker je eh, lepo imeti nek center za nanotehnologijo, ker bi vsi imeli takšne centre, ampak zato, ker želimo dejansko učinkovito uporabljati eh, sredstva, ki jih imamo na voljo. Več vas je omenilo vprašanje energetike. Skladiščenje je na tem področju še vedno tisto glavno osko grlo, tista glavna težava. Verjetno bomo o tem kmalo odločili. Eh, kot sem dejal, je osko grlo predvsem skladiščenje eh, energije. To je tisti veliki oziv. Nisem vedel, da obstaja 8000 eh, um, bolezni sirot v Evropi. Sodelujemo z ZDA, Kanado in Japonci zato da bi rešili vprašanje bolezni sirot in uh, vprašanje zdravil, ki so potrebna za odpravo teh bolezni. Pilar de Castillo je govorila o še eni pomembni temi in to je dostop. Preprost dostop do programa. Informacije za naše programe so na voljo na spletni strani in to uporabniku prijazno. Bistvenega pomena pa je, in to vedno znova podarjamo, da imamo dobre nacionalne kontaktne točke. V Bruslju, v generalnem, udratu, generalnem direktoratu za raziskave je nemogoče zagotoviti, da eh, države članice vse zagotovijo dobre kontaktne točke. Ne moremo iti vsako državo posebej. Zagotoviti moramo visoka kakovost teh eh, kontaktnih točk, eh, mi jih tudi certificiramo nova podjetja morajo vstopiti v sistem, to ne, biti, ne sme biti nek zaprt uh, klub uh, starih podjetij, starih akterjev. Več vas je vprašalo, kaj počnemo zato, da bi zmanjšali birokracijo. No, zadeve so preproste. Gospa Karvajo je pripravila poročilo z 52 oziroma 54 ukrepi za zmaševanje birokracije. Eh, enotna stopnja financiranja, enotne definicije, eh, hitrejši proces dodelitve nepovratnih sredstev in tako dalje. To je za, naš tista, eh, za nas tista rdeča nit, nit tisti leitmotiv našega dela in mislimo, da bomo lahko številne konkretne ukrepe vključili v sistem sam, naprimer enotne stopnje financiranja in podobno mislim, da smo naredili veliko. Zadnji komentarji pa so bili povezani eh, z višjim proračunom za energetiko. Res je, to je bil dogovor, ki je dosežen na eh, medinstitucionalni ravni. Tudi tukaj pridno delamo. In pa še vprašanje skladiščenja. Upam, da bo javno-zasebno partnerstvo na tem področju kmalo ugledalo luč dneva. Na koncu pa bi dejal še naslednje. Prosim vas za vašo podporo. Upam, da boste lahko kmalo eh, dorekli svežen. Eh, javno-zasebnih partnerstv. Zadnji trialog nas eh, čaka 19. februarja. Upamo, da bomo lahko končno zaprli ta dosje. Upam, da bomo lahko kmalo sprejeli ta javno-zasebna partnerstva. Na koncu pa bi se vam rad zahvalil, ne zgolj vsem vam, ki ste tukaj, ampak tudi kolegom eh, Jacku Metoju, eh, gospodu Fadjoneliju in Frančiski, eh, ki sedijo v dvorani. To so eh, odlični delavci, ki eh, so prav tako um, veliko pripomogli k vzpostavitvi obzorja 2020. Hvala. Najlepša hvala. Najlepša hvala v imenu odbora gospodu Smicu. Veliko uspeha vam želimo pri nadaljem delu in se že veselimo vaših nadaljnih obiskov. No, no, l'altro punto all'ordine del giorno siamo un po'. Tako nadaljujemo kar z naslednjo točko na dnevnem redu. Tiste, ki želite zapustiti dvorano, prosim, to storite sedaj, kajti pripraviti se moramo na javno predstavitev. Ta se bo nanašala na evropsko raziskovalno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 seconda parte della mattinata siamo. Sedaj torej nadaljujemo s drugim delom dopodanskega srečanja. Nekoliko sicer zamujamo. Sedaj bomo, bomo spregovorili o temi, ki je zelo blizu temu odboru in je tesno povezana z obzorjem 2020. Mislim, da je bila današnja dopodanska razprava zelo tehtna in da smo se vrnili na nekatere zelo, pomemb nekatere zelo pomembna vprašanja. Zastavljali smo si tudi vprašanja, kako spostaviti temelje za novo obdobje Evropskega raziskovalnega območja. Kar nekaj pobud je bilo sprejetih v preteklih letih in Videti je, da obstaja potreba po vzpostavitvi takšnega raziskovalnega prostora. Jasno pa je tudi, da je vprašanje zelo politično občutljivo. Sedaj pa dajem besedo gospodu Jean-Pierre Borginjonu, ki je novi predsednik um, Evropskega raziskovalnega sveta. Izvolite. Gospa predsednica, poslanci in poslanke, veliko veselje in čast mi je, da ste me povabili v vašo sredo takoj potem, ko sem prevzel funkcijo predsednika. Rad bi spregovoril o ERC, eh, o Evropskem raziskovalnem svetu. Na kratko. ERC eh, se zaveda dejstva, da lahko Evropska unija ustvari eh, organizacije na različne načine. ERC je nastal v okviru raziskovalnih institucij, v okviru pobude za znanost v Evropi. To so potrdile eh, ministri, evropski ministri in komisar Buska, ki je postal tudi kolega na to. ERC je nastal, ko je bil komisar gospod Potočnik. To je bil tudi del uh, okvirnega programa, ki je bil v veljavi do sedaj sedmega okvirnega programa. razvoj je bil precej naraven. Komisarka Genquin in generalni direktor Smith sta si prizadevala za odličnost tega centra eh, in njegovo vključitev tudi v obzorje 2020. Vem, da ste nekateri aktivno sodelovali pri podpori eh, centra pri zagotavljanju finančnih sredstev. Kot veste, je RC v obzorju 2020 eh, dobil dvakrat više sredstva kot v sedmem okvirnem programu in to seveda zelo pomembno za razvoj. To pomeni, da lahko raziskovalci nadaljujejo eh, z delom, ki so ga končali na koncu okvirnega programa. In eh, šele na koncu obzorja 2020 bodo lahko razširili svoje delovanje in eh, razširili svoje zanimanje. Mednarodno gledano, govorimo o drugih eh, državah, so predstavniki RC-ja, predstavniki celotne Evrope, ki kažejo, kako kakovostno je naše delo. Sedaj pa ključno vprašanje. Zakaj je program, ki podpira temeljne raziskave del obzorja 2020. Obzorje 2020 predstavlja uh, mešanico raziskav in inovacij in to je seveda pravilno. Države, kjer je veliko inovacij, uh, imajo tudi veliko raziskovalnih dejavnostih na področju novih tehnologij, na področju temeljnih raziskav tam se zaposlujejo uh, visokokakovostni raziskovalci, ki so navajeni odprtega dela. Uh, pri njihovem delu pogosto pride do povezav, ki so popolnoma nepričakovane, do povezav posameznih področji. In zanimivo je, kakšne so povezave med temeljnim rizikavljom in pa na to industrijskim razvojem. Naprimer, zanimiv je primer Eh, Google, ki se je začel z delom dveh oseb, ki sta našli eh, popolnoma nov matematični algoritem, eh, ki so ga matematiki uporabljali za predstavitve, na to pa sta ta dva programerja to razvila oziroma prevedla v poslovno idejo in njihov gospodarski model, njihov ekonomski model je izjemno zanimiv. Vsi uporabljamo Google, ampak za njega ne plačujemo. Ampak obstajajo tudi druge družbe, ki ga uporabljajo, pa za njega plačujejo. Gre za navidez preprosto eh, delovanje, preprost dosežek, ki pa zahteva poglobljeno analizo. Gre torej za neko temeljno raziskavo, ki se je razvila v poslovno idejo in to je eh, bistvenega pomena. Še en primer bi vam rad podal, ki mi je zelo všeč. Eh, podjetju ELF so kodirali eh, signal za raziskave eh, naftnih nahajališč in znanstveniki so ugotovili, da je to zelo zanimiv način analize signalov, tako imenovanih wavelets angleščini. Te raziskave so se na to razširile ne zgolj na raziskave na področju eh, nafte in naftnih derivatov, ampak tudi na, na druga področja, naprimer eh, področje analize zvoka. S tem so lahko pridobili tudi tisti, ki obnavljajo eh, stare podobe, stare slike. In uh, prišlo je tudi do razvoja na področju kvantne mehanike. Gre za preprost primer eh, nekega odkritja raziskovalca, ki ga lahko na to uporabijo matematiki, eh, poslovneži, raziskovalci, drugot in tako dalje. Gre za širitev eh, uporabe določenega odkritja. In to je temeljna značilnost temeljnih raziskav. Lahko pride do velikih preskokov v znanosti in raziskavah. Še nekaj bi rad dejal. Evropski raziskovalni svet se je odločil, da dve tretjini sredstev nameni mladim raziskovalcem. Imamo tri programe. En program se imenuje Starters, mladi, eh, drugi program Consolidators, to so tisti eh, med eh, sedmimi in dvanajstimi leti, in tretji program Advanced Grants za starejše. To pomeni, da dve tretjini sredstev, 1,7 milijarde evrov letno, namenjamo mladim raziskovalcem. Omogočimo jim eh, razvoj lastnih ekip, lastnih raziskovalnih timov in to je zelo jasen signal. Želimo jih prepričati, da lahko v Evropi opravljajo svoje delo. In da lahko uh, napredujejo. Nekateri po svetu pravijo, da je uh, treba ljudi privabiti iz drugih delov sveta, ampak podariti je treba tudi delo z mladimi doma. Dotaknil bi se vprašanja, o katerem ste že govorili tekom razprave z generalnim direktorjem. Obstajajo neravnotežja, eh, kar se tiče eh, enakosti spolov in geografske porazdeljenosti. Radi eh, bi da se čim več žensk odloča za eh, raziskave. To je zelo pomembno, ampak ni tako preprosto rešiti tega vprašanja. Zastaviti si moramo cilje in generalni direktor je jasno povedal, kakšni so cilji komisije. Glede na eh, znanstvene raziskave so eh, razmere zelo različne. Na mojem področju, na področju matematike, ni veliko žensk. Na drugih področjih pa smo že skoraj da uravnoteženi 50-50. Razmere so torej drugačne, zato moramo imeti specifične ukrepe za posamezna področja. Ugotoviti moramo, katere ovire preprečujejo mladim ženskam, eh, da bi se odločile za ta področja. Na to pa geografska porazdeljenost, to je prav tako izjemno pomembno za uravnotežen razvoj v Evropi, za eh, povečanje učinkovitosti in povečanje možnosti nekatere države nimajo takšne infrastrukture za raziskave, nimajo tako eh, dobrega izobraževalnega sistema. In ponekod je kakovost eh, raziskovalcev više kot drugot. Evropski raziskovalni svet ne more neposredno rešiti te situacije, ampak eh, na zadnji seji smo se odločili, da bomo proaktivni. Radi bi ustrezno uporabo sredstva strokovnih skladov, radi bi zagotovili, da tudi eh, tisti raziskovalci, ki prihajajo iz manj razvitih držav, vedo, da imajo na voljo veliko možnosti eh, in pri tem sodelujemo z Evropsko komisijo, z generalnim direktoratom regijo. Radi eh, bi dobro porazdelili uporabo sredstev po Evropi in RC je nekakšen predstavnik tega gibanja. Prizadevamo si tudi za vzpostavitev novih instrumentov, ki so potrebni. Bistvenega pomena je eh, pomoč najboljšim eh, mladim raziskovalcem, ki so že dobili nepovratna sredstva ERC-ja. To je za nas bistvenega pomena za eh, razvoj prihodnosti. Hvala za pozornost. Eh, Najlepša hvala, gospod Borginja. Sedaj pa predajam besedo gospodu dr. Detlecu Müllerju Wiesnerju skupine Airbus, ki je nekdani predsednik Mednarodnega sveta za aeronautične vede. Prosim. Mikrofon, prosim. Could you make this operate here, please? Okay. Uh, thank you, uh, Mrs. President of ITRE. Najlepša hvala, predsednici ITRE, spoštovani poslanci. V veliko veselje mi je, da imam pri, priložnost, da danes kot edini predstavnik industrije danes uh, podam svojo predstavitev. Gre za vprašanja, ki vas verjetno zanimajo. Spuščamo se namreč na področje znanosti in verjetno vas eh, zanima, kje potekajo raziskave onkraj znanstvenih inštitucij. Naprimer, če si pogledamo aeronautični vidik, sam eh, sodelujem v korporaciji skupine Airbus. In vidite lahko na prosojnici, da sodelujemo z več kot 5000 ljudmi. Ko je govora o sodelovanju, raziskovanje pre, poteka prek takšnih mrež, sodelujemo s 5000 strokovnjaki na različnih tehnoloških področjih in uh, si pridedevamo za opravljanje raziskav. To je približno 3 odstotke naše celotne delovne sile. Če to primerjamo v posameznih državah in če pogledamo mm, naš um, promet, smo. delali z tremi odstotki sredstvi. In če si pogledamo tudi javno podporo, podpora Evropske vesoljske agencije, torej podpora Evropske unije, ta predstavlja približno prispevek ene tretjine k našemu proračunu. Potem eh, sodelujemo tudi z velikimi korporacijami, naprimer z avtomobilsko industrijo. In eh, situacija je tudi na tem področju podobna. Sodelovanje z MSPI zahteva tudi poseben eh, sklad, imenujemo ga sklad za inovacije, tako da predvidevamo tudi lastna sredstva za to, da bi posameznikom z dobrimi idejami omogočili razvitje lastnega podjetja. Skupaj s podjetniki smo naprimer eh, lani razvili dve inovativni podjetji. Prvo se nanaša mm, na analizo vode, tu gre za zelo napredne organske analize, vsem, ki se opravijo v samo nekaj minutah. To je čisto nova ideja, ki je prej še nismo videli. Potem pa gre pri drugi ideji za prenos intelektualnih pravic na dobavitelje, na akterje, ki ne delajo na področju aeronautičnih ved. Naj se tu dotaknem obzorja 2020. Imamo enega izmed največjih portfeljev za intelektualne pravice v svetu. Zakaj? Če si pogledamo namreč semafora Evropske komisije, potem ugotovite, da smo glede na znesek, ki ga na, namenimo intelektualnim pravicam, 30. na tem seznamu. Smo v skornjem delu 50 najbolj naprednih podjetij. Poleg tega, če se pogledamo raz, raziskave in naš prispevek v tem sektorju, je razvidno, da veliko prispevamo k razvoju MSP-ja na tem področju in eh, tudi k razvoju podjetij v proizvodnem sektorju. Če se nekoliko konkretneje dotaknem našega odnosa z MSPI, ne povem, da je pomembno vlagati v raziskave MSP-jev. Po drugi strani pa lahko na področju nasega sektorja rečem, da je največji prispevek MSP-jev na našem področju ta, da sodelujemo na področju razvoja proizvodov. Kajti dobavitelj, um, ehm, naprimer, opreme za kabine ali za pristajanje nista vključena v zasnovo glavnega proizvoda. Vseeno pa je potrebno zagotoviti tudi njihovo sodelovanje. In tu igrajo svojo vlogo MSP-ji. Torej, njihova strategija na področju oblikovanja proizvodov mora biti v skladu tudi z našo raziskovalno strategijo. Tu je govora torej o strategiji. Če Če upoštevate torej naše podjetje, ki vsebuje 5000 raziskovalcev, to spodbuja mm, potrošnjo denarja na zasebnem sektorju in eh, ko gre za odločanje v tako velikem podjetju, vidimo, da so naši postopki odločanja veliko bolj zapleteni, ko pa gre za MSP-je, pa gre za običajno za približno tisoč eh, zaposlenih. Izvršni direktor je običajno tudi lastnik malega podjetja in uh, veliko hitreje sprejema odločitve, medtem ko večja podjetja potrebujejo skoraj eno leto, da sprejmejo ključne odločitve. Tako da mm, je naše podjetje zelo pomembno na svetovnem trgu, prihajamo pa iz Evrope. Pogosto MSP preprosto ne morejo plačati izneskov za ohranitev intelektualnih pravic, ko gre za kitajske pravice ali pa pravice za, naprimer, Indijo ali ZDA. Tako da vzpostavljamo sisteme solastništva intelektualnih pravic, tako želimo zaščititi znanje in patente v naših podjetjih. Običajno mala podjetja na menijo manj sredstev raziskavam in inovacijam, tako da je treba najti primeren način, da vključimo v obzore 2020 v področje raziskav na primeren način tudi MSP-je. Naj spregovorim še o tem, kaj se odbetamo od programa obzore 2020, predvsem, ko gre za Clean Sky 2, za Cesar ali pa GTI e, Excel in eh, druge programe. Tu si prizadevamo, da izdelki, ki jih damo na trg, so v skladu z zahtevami STO. Na ta način lahko zagotovimo tudi priliv denarja za evropske države. Torej prek tega, da na trg dajemo konkurenčne proizvode. Tako da smo eni izmed eh, vodilnih pri zagotavljanju doseganja ciljev pobude za znanost Evropi. Kar se tiče raziskovalnih eh, programov na višji ravni, pa mislim, eh, da trenutni okvir ni najboljši. Kot ste dejali, so potrebne temeljne raziskave in iz, raziska in iz sodelovanja s podjetji iz Nemčije in drugimi velikimi raziskovalnimi institucijami, mislim, da bi lahko upravili temeljne raziskave in na to zagotovili uspehe tudi na drugi ravni. Potem naša predvidevanja glede obzorja 2020. Danes smo zadovoljni s pravili za sodelovanje v samem obzorju. In tu naj se vrnem na intelektualne podelice. Potekali so obsežne razprave z eh, parlamentom, svetom in komisijo. Če si pogledamo 46. člen, tretji odstavek eh, pravil, eh, ki ureja sodelovanje, nismo najbolj zadovoljni nad idejo, da bi to določbo črtali. Kaj ti dejala je, da naj bi industrija predstavila vse svoje znanje na področju intelektualnih pravic, da bi to znanje posredovala komisiji ne le v namene raziskav, temveč tudi v nadaljne namene. To pa bi industrijo uničilo. Uničilo bi jo torej, če bi zagotovili prosti dostop do intelektualne človeških pravic. Vem sicer, da obstaja širši sporazum, ki se nanaša na intelektualne pravice, na kateremu se vedno znova vračamo. Prej smo slišali za kibernetsko varnost in eh, če moramo sami objavljati, javno objavljati vse informacije o kibernetski varnosti, bi bilo vseeno, če bi podatke kar takoj poslali hekerjem. Se upravičujem, da sem tako odkrit. Tako da zaenkrat. Um, nismo najbolj eh, zadovoljni s 46. členom, morda bi lahko določene elemente črtali. Kar se tiče letalstva, smo si zastavili cilje do leta 2050 za izboljšanje okoljskih ciljev, za zmanjšanje vplivov na okolje. Osebno si od eh, februarja prizadevam, da bi v okviru našega notranjega programa uh, oblikovali popolnoma električno letalo za potnike. Če si pogledati te prosojnico levo spodaj, lahko vidite tri letala, ki že obratujejo danes. Gre za popolnoma električna letala in prepričan sem, da je to prihodnost razvoja. Slišali smo namreč že za razvoj popolnoma električnih tehnologij skupaj s Siemensom in drugimi partnerji smo izboljšali učinkovitost električnih eh, motorjev za več kot 100 odstotkov. In danes eh, se takšne motorje že uporablja, naprimer za mm, elektronske avtomobile. Upamo pa, da bomo to skupaj z gorivnimi celnicami lahko gledali tudi v letala. Najlepša hvala za vašo pozornost. Z veseljem odgovorim na vaše vprašanje. Hvala. Grazie per l'intervento e diamo ora. Najlepša hvala za predstavitev. Naslednji pa je zaslužni profesor, gospod Carlos Salema z Višjega tehničnega inštituta Portugalske. Zvolite. Najlepša hvala predsednica, najlepša hvala za povabilo. Vesel sem, da sem lahko z vami. Zanimiv Zelo zanimivo se mi je zdelo, ko smo slišali rezultate glede okvirnega programa 7. Sam bi spregovoril o vidiku ISE in um, spregovoril bom bolj z nacionalnega vidika in spregovoril o konkretnih uh, programih na področju okvirnega programa 7 na področju IKT. Predstavil bom več točk prve tri se bodo nanašali na samo področje in zadnji štiri do pet točk, ki jih bom omenil, pa se bodo nanašale na to, kako smo zadeve uresničevali. Najprej naj povem, da je program spodbudil razvoj IKT v Evropi. Pozabili smo, da se je sistem GSM razvil ravno v Evropi. Okvirni program 43 je bila v tem pogledu zelo pomembna, sedaj pa je Evropa izgubila svojo vodilno ulogo, ampak upanje ostaja. 5G je odgovor. Ta tehnologija bi lahko spostavila mm, nadgradnjo GSM-a in tudi nizkoenergetski mikroprocesori so vključeni v obzorje 2020. Morali bi zagotoviti ustrezno podporo za nje, zato da bi Evropa lahko ponovno prevzela vodilno vlogo na tem področju. Poglejmo si še standarde za mm, stiskanje video in audio formatov. Ti so bili razviti predvsem v Evropi. Žal pa je danes Evropa izgubila vodilni no, vlogo na trgu. FP7 je podprl tudi tehnologijo 3D TV, ne samo na področju same tehnologije, temveč tudi uvedbe novih proizvodov na trg. Tako da je tudi oblikovanje skupnih standardov in primernih pravnih okvirov pomemben element pri doseganju notranjega digitalnega trga. Kako naj ohranimo vodilno vlogo? Optična vlakna so bila prvič uporabljena v Evropi. Evropa je še vedno vodila na področju fotonike in optičnih kablov. Evropa je torej še vedno vodila na področju komunikacije prek eh, optičnih omrežij in fotonike. In tudi v okviru obzorja 2020 bi morali podpirati tehnologije. Sedaj sem torej obrazložil samo področje, sedaj pa naj se osredotočim se na same akterje in na dejavnosti. Oziroma, če se vrnim še na prejšnjo točko glede ohranjanja napredne, naprednosti evropske tehnologije, naj omenim, da je bil tudi internet razvit prek vojaškega sektorja. Šlo je za skupni projekt, ki je bil v Evropi delovno podprt tudi prek skupnega okvirnega programa, ki je bil verjetno eden izmed najbolj obširnih okvirnih programov, tako da bi morali v tem kontekstu v nadaljevanju programa razširiti tudi nadgradno interneta, naprimer internet stvari. Sedaj pa naj se osredotočim na vprašanje, kako to doseči. Žal, ko laje, ki gledajo na to področje, običajno menijo, da gre za zaprt klub podjetij, vendar tako ne bi smelo biti. Uh, Majhna podjetja in podjetja iz um, držav v razvoju imajo težave pri sodelovanju v teh prizadevanjih. Usklajevanje majhnih projektov poteka veliko enostavneje, kakor uh, nadzor nad velikimi programi. Tako da velike programi ne bi smeli biti naša preferenčna naloga. Pogosto sem namreč eh, videl, da majhnih eh, projektov nismo podprli zaradi tega, ker smo prednost dali slabo oblikovanim velikim projektom. Seveda je sodelovanje v velikih eh, podi, programih eh, privlačno zaradi večjih donosov. Vendar naj omenim, da prek podpore manjših programov lahko zagotovimo na daljši rok tudi njihovo večjo donosnost, tako da bi morali tudi tem manjšim akterjem omogočiti dostop do tega zaprtega kluga. Zadovoljni smo nad poenostavitvami, ki jih je predvidel parlament za obzorje 2020. Zadovoljni smo tudi glede oblikovanja besedila, ki je zelo pomembno za zagotavljanje vloge raziskovalnih centrov in univerz. Razumem, da je okvirni program po svoji naravi zapleten in eh, vključuje številne zapletene upravne postopke, tako da sem zelo vesel, da so bile uvedene poenostavitve. Tako da program je sam zelo privlačen, vendar pa imam eh, podobne strahove, kot jih je omenil eh, generalni direktor. Zdi se mi, da je ta instrument tako zelo zanimiv, da bi se res morda zgodilo, da bo popraševanje po njem veliko preveč, vendar upam, da do tega ne bo prišlo. Naslednje vprašanje se nanaša na učinkovitost. Gre za vprašanje, kako doseči več z manj sredstvi. Včasih pozabljamo na ta vidik. Učinkovitost pomeni doseganje rezultatov. Ne gre samo za to, da bi bile finančne revizije zadovoljive. Učinkovitost pomeni, da projekti dosežejo svoje cilje. Tako da vas prosim, da ustrajate pri tehničnih revizijah, ne samo pri finančnih. Pri finančnih revizijah gre samo za prelaganje dokumentov in eh, tudi primeri goljofil so to potrdili. Sicer gre morda za zelo držno izjavo, ampak finančne revizije so pomembne samo takrat, ko projekt ni dosegel ciljev. Takrat bi morali biti res zaskrbljeni in opraviti temeljito finančno analizo, zato da bi ugotovili, kaj se je zgodilo. In ne na zadnje, upravljanje mora zaobjeti tudi države. Treba je vzpostaviti odbore za upravljanje, katerih nalog ne bi smeli izpodkopavati. Tudi upravljanje s časom je zelo pomembno. In eh, pomembna je tudi vloga nacionalnih kontaktnih točk. Strinjam se sicer, da upravljanje zelo pomembno delo, vendar moram reči, da komisija v vseh programih IKT, v katerih sem bil udeležen tudi sam, vedno, da je komisija vedno prejela pravočasne informacije. Tudi pri oceni predlogov bi morali pomembnost eh, dati samim ciljem in izvajanje tesno spremljati. Odličnost bi moral biti ključni kriterij. Najjasno povdarjam, da je ta vedik zelo težko oceniti. Irish Hertz je naprimer, ko so ga vprašali, zakaj so dobri odkriti valovi dejal čisto odkrito, da pravzaprav za nič konkretnega. In si, zelo težko je to priznati, sploh če gre za vaše odkritje. Tako da že takrat je bilo rečeno, da torej odkritje teh valov ni dobro za nič. Treba pa se je osredotočiti torej na rezultate, na cilje, ki jih lahko prek takšnih odkritij dosežemo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Vori. Najlepša hvala. Nadaljujmo z delom. Naslednja je gospa Saša Bezuhanova, predsednica svetovalnega odbora na visoki ravni pri Evropskem centru za ženske v tehnologiji in Bolgarskega centra za ženske v tehnologiji. Izvolite besedo, gospa Bezuhanova. Thank you very much, uh, Mrs. Chairman. Uh, Uh, uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Kot je gospod Borginjon ovenil na začetku, gre za dve področji, ki si jih moramo podrobneje ogledati. Torej, z praktičnega vidika glede razvoja raziskovalnih zmožnosti Evropske unije. Tu gre za mm, razvoj mehanizmov za sodelovanje v Evropske uniji in tudi za vključevanje večjega števila žensk. Ženske bi morali vključiti v raziskovalno območje. Poskušala bom podati nekaj argumentov v razmislek, um, če že ne bom mogla podati jasnih odgovorov na te izzive. Ko ocenjujemo, kaj bi morali storiti v Evropi, zato da bi bili učinkoviti in da bi dosegli gospodarsko rast, tem, da bi privabili m, mm, sredstva Evropsko unijo in zagotovili proizvodno industrijo v Evropi, si je treba pogledati svetovni kontekst. Kakšna je situacija torej v svetu, kako torej. M, odgovoriti na vse potrebe, ne le upravne potrebe. Vidimo, da je veliko ljudi zaradi krize ostalo brez delovnih mest. Danes je v Evropi približno 26 milijonov brezposelnih. 60 odstotkov so mladi. Vidimo torej, da prihaja do krize na področju globalnih modelov oblikovanja podjetij. Prav tako se soočamo z izzivi pri poslovnem načrtovanju podjetij zato, da bi se ta odzvala na krizo. Tudi velike korporacije morajo sedaj najti nov način in nove raziskovalne mehanizme, ki bi jih lahko sprejeli čim prej, zato da bi lahko učinkovito delovali in eh, bili konkurenčni. Latinska Amerika in območje Azije in Pacifika vidimo, da predvideva uvedbo alternativnih poslovnih modelov za privabljanje evropskih mladi, mladostnikov za to, da bi lahko tam razvili svoje podjetja, ker ti mladi v Evropi več nimajo priložnosti za zaposlitev. Tako da, če na hitro ocenimo in pregledamo novi geopolitični okvir, vidimo, da države Brik, Kitajska in ne nazadnje tudi Rusija poskušajo dohiteti Evropsko unijo. Treba se zavedati teh trendov in spremeniti tudi lastne tehnologije, zato da bi lahko zagotovili korist tudi za Evropo v luči novega konkurenčnega okvira. In ne nazadnje je jasno, da se evropsko prebivalstvo stara. V, skupini, v starostni skupini nad 65 letom se predvideva, da bomo do leta 2050 ta skupina zaobjemala še 20 odstotkov več ljudi, tako da treba je najti učinkovite mehanizme za to, da bi zagotovili ustrezne intelektualne sposobnosti in da bi obvarovali znanje, ki je že na voljo. Prav tako je treba zagotoviti podporo konkurenčnosti in varnosti Evrope. Eden izmed načinov, na katerega lahko to storimo, je, da razmislimo o načinu sodelovanja z izobraženimi ženskami, ki so torej zaključile mm, univerzitetno izobraževanje. In v Evropi je situacija zelo ravnotežnjena. Celo tri odstotke več ženske, ki diplomirajo v primerjavi z moškimi kolegi. Vendar pa zaradi stereotipov in tradicij Evropa tega potencijala ni izkoristila v največji meri. Naj pa navedem še nekatere številke. McKinsey, na primer, v zadnjem, zadnjih letih opravlja študije na tem področju. Iz prosojnice je torej razvidno, da če nam bo v poslovni svet in v raziskovanje vključiti vsaj 50 odstotkov diplomantk, bomo do leta 235 imeli samo 3 milijonski primankljaj oziroma neserozmerje med zastopanostjo ženskim in moškim. Danes uh, nam že tako ali tako manjka približno 270 tisoč uh, visoko usposobljenih na področju IKT. Tako da mm, družba McKinsey je ocenila, da če bomo nadaljevali s trenutnim trendom, bo primankljaj takšne sile 24 milijonov. Če pa bomo uspeli vključiti v na to področje vse, vsaj polovico diplomantk, pa bo ta primankljaj samo 3 milijone. Vendar pa, če želimo to doseči, bo treba začeti ukrepati že danes. Poglejmo si torej vključenost um, podjetnic pri oblikovanju inovativnih proizvodov. Vidimo, da je situacija v Evropi dokaj uravnotežena. Vidimo udeleženost, um, da je udeleženost žensk na področju inovacij približno enaka kot udeležba moških v primeru in so nesorazmerja veliko manjša, kakor v ZDA, naprimer, ali pa v Indiji. Če si pogledamo stanje na področju raziskovanj žensk v Evropi, vidimo, da je 46 odstotkov doktorantk moč najti v Evropi. Če si pogledamo vrzel na področju raziskovanja, vidimo, da je ta vrzel približno 30 odstotkov če si pogledamo še vodstvene položaje na univerzah, ugotovimo, da je zastopanost žensk upadla na mm, manj kot 20 eh, odstotkov. Na, na rovaz, na področju naroslovnih znanosti je ta odstotek celo nižji, 15 odstotkov. In če se pogledamo rektorje in najviše vodstvene. Najviše modstvena mesta so ti odstotki približno 10 odstotkov. Tako da mislim, da moram, se moramo zavedeti teh številk za to, da bi lahko izkoristili intelektualne priložnosti zmožnosti žensk, ki jih v Evropi imamo. Na ta način bi lahko izpostavili oziroma uporabili že obstoječe mehanizme in motivirali ženske, jih pozvali, da prevzamejo bolj vidne vloge, vodstvene vloge in tako podprejo konkurenčnost Evrope. Sama prihajam iz Bolgarije in iz prosojnice je razvidno, da Bolgariji primankuje inovativnih prizadeva na področju podjetništva. Ne bom se sicer razpuščala v podrobnosti, ker nimam na voljo dovolj časa vendar bi omenila, da smo v zadnjih treh letih skupaj z vlado in z akademskim sektorjem ter s podjetji ter posebnimi nevladnimi organizacijami v sodelovanju z institucijami Evropske unije vzpostavili zelo dobro uravnotežen ekosistem inovacij, ki vključuje vse elemente, ki so potrebni če želite, da bomo imeli vodilno vlogo na področju inovacij tudi v prihodnje. Prav tako bomo na ta način lahko zagotovili tudi konkurenčnost naših podjetij. Eno izmed teh elementov se nanaša na izobraževanje. Tu gre za po, posebne študijske programe, ki se nanašajo na visoko tehnološko proizvodnjo in inženirstvo. Tu gre tudi za zagotavljanje potrebnih sredstev za nova podjetja in ta sistem zel, deluje zelo dobro. Vzpostavili smo namreč programe Jeremy. Vzpostavili smo prav tako mrežo mentorstva in podpore za MSP-je in um, mlade poslovneže. Seveda smo v to schemo zaobjeli tudi znanstvene programe. Če si pogledamo še zastopanost žensk v Bolgariji na področju raziskav, ugotovimo, da slika nikaj dosti drugačna kot na evropski ravni. Morda je zastop, zastopanost žensk na področju raziskav sicer res nekoliko višja, vendar pa, če si pogledamo naslednjo stopnjo, torej vodstveno ravno na znanstvenih institucij, pa se ta slika, ta podoba zelo spremeni. Danes eh, manj kot 20 odstot žensk dela na takšnih delovnih mestih. Kaj počnemo torej iz praktičnega vidika? Kako navdušujemo deklice nad eh, znanstveno kariero ali pa kariero v IKT? Poskušamo jih pritegniti za področje raziskav in podjetništva. V našem centru za ženske v tehnologiji smo razvili zelo celosten pristop. Vsak mesec eh, organiziramo dogodke, na katere povabimo že uveljavljene znanstvenice, zato da bi deklicam podali dober zgled. Vabimo jih, da spregovorijo pred eh, občinsko, obč, občinstvom. Eh, In v ta projekt smo že vključili približno 200-250 eh, strokovnjakin. Tako da želimo, da bi ta projekt eh, bil uspešen, eh, da bi se v, ustrezno razvijal. Prav tako imamo dobre programe mentorstva, ki zaobjema mm, tako študente kot že uveljavljene raziskovalce. In če zaključim, kaj smo dosegli na evropski ravni, to je zelo pomembno sploh z vidika današnje razprave. Najprej se mi zdi pomembno, da bi vzpostavili mednarodno mrežo za deklice, ki bi se nanašala na IKT. Tako bi lahko povečali vidnost eh, žensk na tem področju in pritegnili še več eh, mladih študentk. Poleg tega smo vzpostavili infrastrukturo, ki temelji na podlagi oblaka in je namenjeno zagotavljanju mentorstva in podpore za mm, mlade podjetnike pri oblikovanju novih izdelkov. Upam, da bomo tako zagotovili boljšo uravnoteženost in zastopanost spolov na področju raziskav in inovacij v Evropi. Najlepša hvala. Bene, dopo le relazioni introduttive iniziamo il nostro dibattito. No, po teh predstavitvah lahko sedaj začnemo z razpravo. Prvi je gospod Glante. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa vsem trem govornikom za njihove prispevke. Ti so še enkrat izpostavili najpomembnejše točke iz naših eh, razprav. Majhna in srednja velika podjetja, raziskave, ženske in raziskave, poenostavitve. Vse to so točke, o katerih smo vedno znova razpravljali, smo si bili edini glede naših ciljev. Še enkrat se zahvaljujem sekretarjato in pa odboru, da smo našli dobre govornike za to temo govorimo o evropskem raziskovalnem prostoru in o njegovi rdeči niti, kam torej želimo. Tukaj obstaja ta dva tokova razprave. Komisija govori o moto Evropske unije, združeni v različnosti 21 raziskovalnih prostorov, Eh, to bi integrirali v države članice oziroma te v Evropski raziskovalni prostor, istočasno pa bi ohranili tudi nacionalne centre. Po drugi strani pa je profesor Buminjol govoril o vprašanju geografskih razlik. Tam, kjer raziskave še nekoliko zaostajajo, želimo odpraviti težave, želimo stopnišče do odličnosti, želimo reskovalne programe izkoristiti za to, da tam poskrbimo za ustrezno infrastrukturo, tako da bodo tudi te regije postale atraktivne za raziskovalce. Govornike sprašujem, kako ocenjujejo ravnotežje med eh, Evropskim raziskovalnim svetom, prostorom in pa nacionalnimi raziskovalnimi centri, kako bi lahko to bolje uravnotežili. Hvala lepa, gospa Mazaj Kukovič. Hvala lepa, predsednica. Eh, in eh, čestitke vsem govorcem, ker toliko zanimivih informacij za prihodnost, kot jih je slišati tukaj, jih vseeno malo kdaj slišimo. Eh, imela bi nekaj vprašanj in sicer najprej res, kako bi rešili te zaprte kroge, ki se dogajajo predvsem ko gre za vstop srednje velikih in malih podjetij. Bilo je nekaj povedanega, ampak vendar mi vemo, da v realnosti se stvari dogajajo drugače. In dobro je, da ne bi ostalo to na lepih slajdih, ampak da bi imeli res na zadnje kot dobre prakse, kjer lahko vstopajo mala podjetja odkudarkoli. Drugo vprašanje je eh, namenjeno direktorju Eh, evropskega raziskovalnega eh, sveta eh, kaj menite pri katerih tehnologijah smo ali bomo v evropi najbolj konkurenčni in še eno vprašanje kje na katerih področjih globalno gledano so iz vašega zornega konta trendi najbolj pozitivni hvala lepa Grazie, Patrizia Toia, prego. Hvala, Patricia Toja, naslednja. Ho apprezzato anch'io tutte e tre le relazioni, ma. Hvala. Tutti, ja, sem z veseljem prisluhnil vsem trem predstavitvam, imam pa, š, pa vprašanje za profesorja Salema, ki je bil zelo jasen v svoji predstavitvi. Povedali ste. Ja, tukaj sem. Povedali ste, da so nekatere tehnologije bile izumljene ravno v Evropi, eh, tudi zaradi naših eh, skupnih standardov in tako naprej, in da so vplivali na procese industrijske proizvodnje. Se pravi, smo vodilni na področju raziskav. No, ko gre za nekatere nove aplikacije, pa ste rekli, da bi želeli nekaterim posvetiti še več pozornosti, da bi želeli več vpliva na določenih področjih, naprimer pri nizkih stopnjah porabe energije. Kako lahko na, eh, pri teh področjih zagotovimo vodilno ulogo v Evropski uniji? Kje so tista področja, v katera se moramo bolj poglobiti in kako je za financiranjem? Eh, financiranja za primerne raziskave. S tem smo se v preteklosti večkrat uh, ukvarjali, kako lahko zagotovimo, da bo prihajalo do odkriti v Evropi, kako lahko ta odkritja prispevajo k razvoju evropske industrije, kaj moramo narediti v praktičnem smislu, da bomo lahko prišli iz točke A do točke B. Zanima me, če imate kakšne predloge, ki bi temeljili na vaših vlastnih izkušnjah. Hvala lepa, gospod Prodi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se vsem trem govornikom. Ponudili so veliko različnih idej. Najprej bi spregovoril o izgledih za letalsko industrijo, zlasti ko gre za letala na električni pogon. Verjetno bo to temeljilo na vodikovih gorivnih celicah, s tem bi lahko prihranili um, tudi veliko pritežji v primerjavi z gorivi, ki jih uporabljamo sedaj. To seveda zahteva daljnosežne spremembe, ampak mm, to bi bila zelo dobra možnost. Sploh nisem vedel, da električna letala že obstajajo. Mislim, da bi tukaj lahko zagotovili vodilno vlogo Evropske unije v letalski industriji. Prav tako bi želel pohvaliti profesorja Salemo. Sedaj bom morda nekoliko provokativen. Um, ko bom rekel, da bi morda uh, soglasje tistih, ki kandidirajo za sredstva, um, prispevala k uspehu. Tukaj moramo prevzeti tudi svoj del odgovornosti. Tukaj nas ne smejo zavesti imena. Projekte moramo soditi po rezultatih, ne pa samo glede na imena in na, glede na finančne revizije. Hvala lepa, gospa Bezuhanova, tudi za vašo predstavitev. Ja, jaz mislim, da bi morali tukaj bolje izkoristiti raziskave iz področja humanistike, o katerih sem spregovoril že v prvem delu današnje seje. Sedaj te znanosti zelo zanemarjamo in uh, zanemarjamo tudi ženske, zanemarjamo prispevek, ki bi ga lahko ženske prispevale k raziskavam in znanosti. Na ta način uh, trošimo po nepotrebnem človeške vire in uh, tukaj bi resnično morali poskrbeti za nek kvantni preskok naprej. To, da se sedaj osredotočamo samo na razmerje med spoloma, je nekoliko morda izumetničen. Najprej se moramo vprašati, kaj lahko vsak izmed nas prispeva k napredku. Na ta način bomo lahko napredovali, na najboljši možen način, če bomo na ta način uporabljali naše vire. do ljudi moramo postaviti določena pričakovanja. Če bi se odločili za tak korak, potem bi bolje uveljavili oziroma bi bolje prišle do izraza tudi sposobnosti žensk na področju raziskave in razvoja. Hvala lepa, sedaj dajem besedo našim strokovnjakom za odgovore. Vsak ima pet minut besedo dobila pre gospod Burvinjon. Oziroma, oprostite, predtem bomo slišali še Jean-Pierre Odija. Malce sem eh, zmeden, gospod predsednica, ker sem moral eh, za, kraj, za nekaj časa zapustiti dvorano zaradi osebnih razlogov. Nisem spremljal eh, vseh predstavitev, rad bi le podal krajši komentar, če dovolite, ki je popolnoma institucionalne oziroma strukturne narave. Najprej bi rad čestital novemu direktorju Evropskega raziskovalnega sveta. Sam sem bil poročevalec za oceno sedmega okvirnega programa in v parlamentu smo podali analizo multiplikacije instrumentov na področju raziskav. Teh je vedno več in kot predstavnik državljanov in državljank želim dejati, da eh, ti državljani niso vedno na ravni vas vseh direktorjev, komisarjev in tako dalje. In državljani so zmedeni, ne znajdejo se. Ime, ki ste ga izbrali, Evropski raziskovalni svet, ni pravo ime. Zdi se, da ga državljani ne morejo razumeti. Ko poslanci govorijo, se zdi, da imate precej širšo eh, misijo, precej širše namene. Mislim, da si moramo naliti čistega vina in ugotoviti, kdo kaj dela. Imamo dve izvajalski izvršni agenciji. Vaša izvajalna agencija eh, skrbi za eh, ukrepe, ima lastnega generalnega direktora in tako dalje. Sam si prizadevam za nekaj reda. Toliko je raziskovalnih centrov, toliko je struktur, mislim, da si bi morali prizadevati za vidnost, zato da bi točno vedeli, kaj kdo počne in kaj počnemo na evropski ravni, na ravni Evropske unije. Ne vem, če lahko spremenite ime. mislim, da bi morali vključiti nekakšno idejo tega, da zaposlujete raziskovalce na visoki ravni, ko obiščemo vašo spletno stran, se zdi, da se ukvarjate z vsem, na to pa, ko se poglobimo, ugotovimo, kaj dejansko počnete. Ko bomo poskušali prodati voljivcem eh, politiko raziskav na volitvah, eh, se ne bodo voljivci nikakor znašli v teh eh, predstavitvah. La parola Jean-Pierre. Hvala, beseda dobi sedaj Jean-Pierre Bourguignon. Zu Ihrer Frage über, wie, wie kann man doch eine richtige Balance für. Najprej bom odgovoril na vaše vprašanje, kako zagotoviti ustrevno ravnovesje med evropsko evropsko in pa nacionalno ravnjo. To, kar trenutno daje na razpolago Komisija za raziskave in eh, znanost, eh, je to samo majhen del vsega skupaj. Tukaj moramo biti previdni in ne smemo pričakovati preveč. No, moramo pa razmišljati tudi o prihodnosti in vedeti, kam želimo. podpora raziskavam ni samo finančnega značaja, ampak je podpora tudi, če odpiramo nova mesta za raziskovalce. No, v zadnjih letih smo poskrbeli za večjo finančno podporo raziskavam, ampak poskrbeti moramo tudi za nova mesta. Mesta, števila raziskovalnih mest so se v nekaterih državah članicah celo znižala. Zato si moramo to vprašanje ogledati celostno. Ni dovolj, da govorimo samo o denarju, ampak moramo govoriti tudi o ljudeh in o tem, kako njim zagotoviti mesto v raziskavah. V zadnjih letih tukaj tendence niso bile ravno pozitivne. Imeli smo dobre učenke, kako naprimer Nemčijo, in pa malo slabše učenke. Torej, to je pomembno za razpravo o prihodnosti raziskav v Evropi. Vse skupaj si moramo ogledati globalno, ne samo z vidika komisije, ampak eh, z vidika, eh, torej z globalnega vidika. Da je možno odgovoriti, še moram še gospodu Odijo. Zaenkrat nisem odgovoren za ime institucije, ki predsedujem. Res je, kot sem eh, dejal uvodoma, ko sem podal kratek eh, zgodovinski ovod, je bila to zelo pogumna odločitev tistih, ki so se odločili za ustanovitev institucije eh, in poskušali smo v čim večji eh, meri podpreti temeljne raziskave. Ko se pogovarjamo z znanstveniki, ne bo veliko takšnih, ki bi bili proti delovanju Evropskega raziskovalnega sveta te osebe, ki dobijo nepovratna sredstva eh, z naslova našega eh, sveta, so visoko spoštovane. In to zato, ker so tisti najboljši znanstveniki sodelovali pri naših projektih. Ne zgolj evropski znanstveniki, ampak tudi eh, takšni, ki prihajajo iz drugih krajev po svetu. Enajst odstotkov je Eh, takšnih, ki prihajajo eh, od zune, zunaj naših meja. K našemu delu prispeva 89 eh, držav. To so bile naše ambicije. Vprašanje jasnosti, vidnosti. Kot novi predsednik Eh, si ne bom prizadeval za zlorabe, ravno nasprotno. Mislim, da smo poskušali resnično razjasniti različne stebre delovanja, kljub temu, da se včasih nekatere institucije oziroma ukrepi podvajajo. Mislim, da vseeno podarjamo jasnost našega dela in to so temeljne raziskave. Eh, obenem govorimo o eh, različnih programih odličnosti, naprimer o štipendiji Marie Curie, ki je prav tako izjemno pomembna za eh, raziskovalce, mlade raziskovalce. Govorimo o uh, industrijski konkurenčnosti in na to še o družbi. To so ti uh, stebri, ki so bistveni za naše delo. In znotraj novega programa je več jasnosti v primerjavi s sedmim okvirnim programom. Instrumentov bo še vedno kar precej, ampak vseeno bo splošni pristop koherentnejši komisija eh, z generalnim direktorjem in komisarko na čelu pri tem igra pomembno ulogo. Na koncu bi rada dejal še naslednjo povezavi s tem, da nihče nič ne razume. No, morda bi lahko Evropsko raziskovalno območje eh, bolje pojasnilo, zakaj gre, povezalo delovanje na evropski eh, ravni. mislim, da kot eh, globalni akter Evropa eh, dos, lahko doseže več kot posamezne države same, kljub temu, da so nekatere zelo priznane. Potrebujemo raziskave v Evropi, organizirati moramo te raziskave in izboljšati njihovo učinkovitost. Še zadnje vprašanje glede uh, globalnih uh, trendov. Morda je bolje, da odgovorimo v angliščini. E Glavno načelo Evropskega raziskovalnega sveta je, da uporabljamo pristop e, od dna na vzgor. Raziskovalci predlagajo projekte in na podlagi teh predlogov potem e, izberemo projekte. In eh, pri tem je vsebina projektov bolj pomembna kot pa podatki o karieri raziskovalca. Tudi mlade ljudi želimo spodbuditi k temu, da eh, podajajo drzne predloge, kajti vodilne raziskave so odvisne predvsem od drznih predlogov. Kaj pa globalne tendence v raziskavah? No, um, trend, ki bi ga izpostavil, je naprimer vprašanje velikih podatkov. Številne znanosti sedaj. Uh, se ukvarja z vprašanjem velikih podatkov, gre za vprašanje, kako lahko organizirate recimo mesta, kjer imate na razpolago zelo veliko količino podatkov, enako velja za podnebne spremembe, ko gre za podnebne spremembe, moramo zbrati ogromno količino podatkov, jih organizirati in eh, da na ta način postanejo uporabne. IRC e želi zagotoviti, da znanost, ki je razdeljena na 25 panelov, resno sledi novim uh, trendom v znanosti. Člane zamenjamo štiri, vsake štiri leta v panelih, vsakič ob teh zamenjavah predlagamo ljudi z novimi veščinami, novimi znani, tako da lahko paneli pokrijejo kar najširšo paleto tem in da lahko sledijo novim trendom v znanosti. Uh, to je seveda mm, dolgotrajna vaja. Ne moremo vsake štiri leta eh, začeti znova, prilagoditi se moramo posameznim tendencam. In eh, resnično tema teh velikih podatkov je sedaj zelo vroča tema, težko se s to temo uh, ukvarjati, uh, ker zajema toliko različnih področji in uh, tem. Hvala lepa, sedaj pa gospod Muller-Lezner. Euh, euh, euh, Hvala. Nimam komentarjev na komentarje gospoda Odija. Gospod Glante. Mm, Gospod Glantjev, kot predstavnik industrije pravim, da naše izkušnje kažejo, da so. Mm, glavni kriteriji, predvsem eh, kako eh, spremeniti neko miselnost, kako lahko v eh, regijah sprožimo določene projekte in k temu pritegnemo tudi druge udeležene strani. Potem še nekaj besed o tej podatkovni infrastrukturi. Tukaj gre za vprašanje tudi življenskih standardov, ki jih moramo zagotoviti v določenih regijah, zato da lahko tja eh, pritegnemo človeške vire. Pri tem obstaja tudi vprašanje plačil vodilnih raziskovalcev. Če se skupaj primerjamo naprimer z ZDA eh, in pa z temi odprtimi tarifnimi pogodbami v naših regijah in državah, potem včasih porabimo več časa za razpravo o tej temi, kot pa o vsebini projektov. To bi se moralo spremeniti. Potem poprašali ste me tudi o majhnih in srednje velikih podjetjih. Torej, poprašali ste o tem, kako bi lahko razširili ta klub tudi na druge. Um, Tukaj imamo vsaj tri inštrumente za sodelovanje z majhnimi in eh, srednji velikimi podjetji. Najprej imamo tako imenovane konference dobaviteljev, eh, kjer združimo potencijalne dobavitelje, tako da nihče ni izključen in da jim sporočimo naše potrebe za prihodnost. Potem imajo priložnost, da nam ponudijo sodelovanje. Če so to zelo majhna podjetja, potem jih spodbudimo, da se naj združijo v nek konzorci. Tako, da imamo samo enega sogovornika in da lahko zagotovimo kar najbolj učinkovite postopke razpisov. V Franciji imamo tudi tako imenovan Eurofund. Tukaj podpiramo um, Eh, inovacije pri ponudnikih, tako da posamezni ponudniki med seboj konkurirajo. Eh, podpiramo jih tudi, če prihaja do zamud pri razpisnih postopkih in tako naprej. Potem pa imamo še tretji instrument. Za tiste, ki pravzaprav sami ne vejo, kaj potrebujejo. No, govoril sem recimo pri električnih letalih. Nikoli nismo imeli uh, razpisa za takšna letala, smo pa pripravili raziskavo za podjetja, ki izdelujejo električne motorje in na ta način smo spodbudili ta projekt. Potem uh, dobil sem tudi vprašanje gospo Merkis, izgubili smo vodilni položaj, kako ga lahko ponovno zasedemo. No, predstavljajte si, da recimo izdelujete žarnice. Tu smo prepovedali, da bi imeli 100 vatne žarnice, ker danes uporabljamo posebne varčne žarnice. Eh, zakaj bi torej eh, želeli biti vodilni na nekih področjih, eh, ki več niso aktualna. Ne, eh, naj, naslednjič moramo biti mi prvi, ki bomo izenašli varčne žarnice. Seveda tudi tisti, ki je izdeloval sveče, je bil nekoliko potisnen ob rob, ko je bila izumljena žarnica. Se pravi, upoštevati moramo potrebe v raziskavah industriji, ne pa biti nekih že izgubljenih bitk na ta način bomo lahko močni v Evropi. No, hvala lepa gospodu Prodijo za njegove prijazne pripombe v zvezi z električnim uh, letalom. No, uh, nisem pa pripravljena tehnično razpravo, seveda bi si lahko, bi lahko teh električnih razp letalih razpravljali ure in ure. Ja, to je bilo vse z moje strani. Thank you. Grazie, Carlos Salema, prego. Hvala, sedaj pa še Carlos Salema. I see if I can answer all the questions. Hvala, skušal bom odgovoriti na vprašanja, ki so bila zelo zanimiva. Najprej nekaj o Evropskem raziskovalnem svetu in o tem, kako usklajevati um, nacionalne raziskovalne centre z financiranjem na evropski ravni. No, um, naj povem, da je v našem raziskovalnem programu samo 5 odstotkov sredstev, uh, če si ogledamo vsa sredstva za raziskave v Evropi. Kako lahko naših 5 odstotkov koordinira vseh preostalih 95? To je zelo težko vprašanje. Tukaj se torej moramo usklajevati. No, mislim, da bi lahko tukaj pomagali recimo strukturni skladi. Drugo vprašanje o teh zaprtih klubih. Najprej, zakaj obstajajo ti zaprti klubi? Majhna in srednje velika podjetja in majhne institucije so, se recimo bojijo birokracije. Ne vejo, kako naj izračunajo nepos, eh, nedrekne stroške, Um, in druge stroške za majhna in srednja velika podjetja so to prave nočne more, že priprava predloga stane veliko denarja. Pripraviti moraš vsaj eh, pet predlogov za to, da je potem na koncu izbran recimo vsaj en. Kako torej lahko odpremo te zaprte klube? No, poenostavitev je eden izmed načinov. In če upoštevam še moje izkušnje, no, sam prihajam iz majhne države članice, pred leti smo ugotovili, da moraš najti nekakšno lokomotivo, to je veliko podjetje, ki je pripravljeno sodelovati, ki ve, kako lahko sodeluje na mednarodnih dogodkih. In ki lahko za seboj potegne tudi majhna podjetja. Ko se potem enkrat zna gibati, ko se enkrat zna gibati malo podjetje, se lahko potem tudi osamosvoji je pa to seveda mm, proces, ki ga majhno podjetje samo težko sproži. Potem tretja točka, ocena, evalvacija. Občutek imam, da imamo tukaj dva različna problema. Najprej ex ante evalvacija, evalvacija predlogov in pa še evalvacija po izvajanju projektov. Torej, gre za oceno, ali je nek projekt izpolnil svoje cilje. Tukaj moramo preveriti predvsem, ali je projekt izpolnil tehnične standarde in ali pri projektu ni bilo porabljenega več denarja, kot je bilo predvideno. Če nekdo porabi več človeških virov, to je potem zame nekaj nematerialnega. Ampak kriterij je ta, da moraš izpolniti tehnične standarde pri projektu, pa tudi vse ostale uh, kategorije. Meni se zdi predvsem, da je pomembno predvsem to, da projekt izpolni svoje tehnične standarde. Če jih ne izpolni, pa to spet druga zgodba. Še zadnje vprašanje, ki je bilo resnično zelo težko. Kako naj Evropa ohrani vodilno ulogo? Kako naj premostimo to vrzel med uh, raziskavami in pa trgom. Dobro, tu, za to vprašanje nisem najbolj kvalificiran, ampak lahko vam podam nekaj idej. Najprej, boriti se moramo za evropske standarde. Povsod. Če bo Evropa ohranila svoje standarde, bo zmagala. GSM je recimo dokaz za to. Celotna Evropa je takrat eh, nastopila enotno. Tudi pri DVB-u velja enako. Za, točk, za druge točke pa to ne morem reči. Naj omenim eno področje, ki je bilo že omenjeno. Varnost, zasebnost komuniciranja. Tukaj je Evropa sedaj vodilna. na trgu imamo kar nekaj varnostnih naprav, ki jih lahko kupite in jih inštalirate. Ne pravim, da je to enostavno ali poceni, ampak te naprave obstajajo. Če bo Evropa delovala skupaj, če bo tukaj sprejela svoje standarde, potem bomo tukaj vodilni. Te naprave bodo potem. No, če bomo pa dopustili, da se bodo ti standardi razdrobili, potem pa ta trg ne bo deloval. In uh, pri tem je problem to, da nimamo resnično enotnega trga. Če bi imeli resnično enoten trg in enotne standarde, potem bi Evropa. Potem bi resnično se lahko evropske raziskave nekako prelile tudi v evropske proizvode na trgu. Hvala lepa. Naslednja dobi besedo gospa Bezu. Bezuanova. Hvala lepa. Govorimo o tem, kako lahko poskrbimo za večjo učinkovitost raziskovalne agende v Evropski uniji. Tukaj moramo resnično razumeti, kako pomembno je maksimizirati ta učinek. Včasih se mi zdi, da so te naše razprave preveč akademske, ob tem pa bi morali najprej rešiti nekatera čisto praktična vprašanja. S praktičnimi vprašanji se moramo ukvarjati v tem novem programskem obdobju. Pristop od spodaj na vzgor naj bi bil najbolj demokratičen. S tem se strinjam. Na ta način eh, dajemo dovolj prostora kreativnosti, individualnosti. Po drugi strani, če želimo, da bi se Evropa uveljavila, če želimo maksimizirati naše eh, vire, moramo uvesti določene skupne standarde in potrebujemo vsa evropska pravila oziroma vsaj nek bolj konkreten okvir naprimer eh, urejanje pravic intelektualne lastnine. Danes smo spregovorili že o velikih podatkih. Znano je dejstvo, da naši mladi izumitelji registrirajo svoje ideje predvsem v San Francisku, zato ker so tam pravice intelektualne lastnine dobro urejene. Imamo tudi nekaj dobrih primerov v Evropi. Ampak razmisliti moramo, kako lahko to bolje uredimo na vse evropski ravni. Potem druga tema, zagotoviti moramo učinkovite mehanizme za izmenjavo izkušenj, zlasti za MSP in pa za zagonska podjetja. Na evropski ravni moramo zagotoviti mehanizem sodelovanja. Eh, morda je pravi način za to ta center odličnosti, centri odličnosti, potem jih podpiram. Delovati pa moramo tudi v virtualnem svetu. Poskrbeti moramo za virtualne mehanizme za znanost. Pa še nekaj besed o vlogi žensk. Ja, v zvezi s tem je bilo objavljenih veliko študij, gospod Prodi ampak eh, strinjam se, pri izvajanju gre za, predvsem za vprašanje, kaj lahko jaz naredim na tem področju pri tej temi. No, danes je v Evropi veliko žensk dejavnih na področju IKT, raziskav, ampak tudi to so potem pogosto zaprti klubi žensk, tisti, ki sprejemajo odločitve, pa niso ženske. Se pravi, vključiti moramo ženske v proces odločanja tudi na političnem, gospodarskem in industrijskem razvoju. Na ta način bomo lahko poskrbeli za spremembe. To je vse z moje strani.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 Eh, želim pa vas poprašati o razliki med definicijami. Evropska komisija pravi, da je Evropski raziskovalni svet eh, rezultat 28 različnih raziskovalnih sistemov. Naša predsedujoča eh, in pa vi ste pa to drugače definirali. Vi, vi ste. Eh, rekli, da je to Evropski raziskovalni svet na poti do Maastrichta. Maastricht je eurodimenzija, to pomeni poenotenje norm, pojmov, uh, hierarhije in uh, meni se to ne zdi prav. Uh, prednost evropskega raziskovalnega prostora je ravno v njegovi različnosti in temelji na sinergijah med temi različnimi sistemi. Zato me zanima, kako govorniki, strokovnjaki ocenjujejo to definicijo. Jaz se ne strinjam z to centralizacijo in pa poenotenju eh, predpisov. Tega imamo še dovolj v Evropi um, naša raziskava lahko ima koristi predvsem od te evropske raznolikosti. Ne, da podvajamo ali potrajamo raziskave, ampak tudi se ne strinjam z, to, z tem prenosanjem v, smir, v smislu Maastrichta. Torej, ali gre za evropski raziskovalni prostor, ali gre za združevanje nacionalnih sistemov oziroma ali gre za 28 različnih prostorov. Ich bin ein Mathematiker, so ohne Definition kann man nicht arbeiten. <laughs> Aber ja, tukaj ne moremo postaviti jasne matematične definicije. Za raziskovalce je tukaj že jasno, da te običajne politične meje za njih ne obstajajo. Oni so že navajeni na to, da delujejo v različnih sistemih. Če pripravljajo poročilo o nekem svojem delu, potem to lahko pripravijo že več različnih držav. Pri tem je seveda pomembna kakovost dela. ne pa toliko različni postopki v posameznih državah. Dobro, sistemi napredovanja in to se razlikuje od države do države, ampak eh, to še ne pomeni, da zaradi tega eh, raziskovalci mu ne morejo prehajati med posameznimi državami. No, mislim, da bi tukaj pravila morala biti dovolj fleksibilna, zato da bi ljudje lahko razvijali svoje poklicno življenje v, v večjih posameznih državah. Zato je seveda treba urediti vprašanje pokojnin, vprašanje. Torej, treba je rešiti druga praktična vprašanja. Eh, ni torej treba vsega poenotiti, morajo pa biti naši sistemi uh, kompatibilni. Sedaj to še ni zagotovljeno in to je treba rešiti. Tukaj lahko svoje delo opravi tudi parlament. Parlament lahko pove, kateri, so, tista, kateri so tisti pogoji, s katerimi lahko zagotovimo kompatibilnost posameznih sistemov. Danes ta še ni zagotovljena in mislim, da bi morali delati v, to, v tej smeri. Eh, seveda, popolno poenotenje ni nujno odgovor, moramo pa zagotoviti kompatibilnost in tukaj nas čaka še veliko dela. Vesner. Gospod Vesner. Langest, äh, es ist nicht an mir als Industrievertreter hier äh, die Definition. Ja, gospod gospodite Lange, jaz sem predstavnik industrije, zato ne morem tukaj določati definiciji parlamenta ali komisije. No, naša firma ima uh, skoraj 5000 raziskovalcev in sodelavcev, ki delujejo v vseh državah v Evropi. Uh, Um, no, danes pogosto vse skupaj dojemamo kot brusele na vrhu in potem preostale ravni. Um, nam se zdi najboljši pristop eh, kreativnost od spode na vzgor. Nihče ni dovolj pameten za vse. Tukaj moramo kombinirati različne sisteme. V podjetju, kot je naše, pa seveda potrebujemo tudi strateško usmeritev, usmeritev od zgoraj na vzdolj. v posameznih državah imamo različne strategije in mislim, da bi morali na pameten način kombinirati te strategije. Seveda mm, pa ne moremo ravnati tako, da bi vse jemali, da bi vse metali v isti uh, koš, se bi nas to oviralo pri ustvarjanju kreativnosti. In pa še vprašanje izvoznega nadzora, če govorimo o evropskem raziskovalnem prostoru. To nima nič opraviti z um, vojaškimi temami. Danes pa mora vsak uh, raziskovalec se tudi pri civilnih raziskavah uh, posvetovati z zato pristojnimi organi, uh, ker bi lahko to področje vplivalo tudi na, na varnostna vprašanja. Torej, tudi to moramo tukaj rešiti. Gospod Karlo Salema, znanost je že po naravi mednarodna in napredek v znanosti zahteva svobodo, proste roke za znanstvenike. Uniformnost je nemogoča, vsaj po mojem mnenju. Lahko pa bi seveda veliko pridobili, če bi bili postopki eh, kompatibilni, podobni, proceduralno gledano, ne vsebinsko gledano. Toma smo se veliko že naučili. Naučili smo se od eh, najboljših teh stvari. In koordinacija je dobra, ne moremo pa eh, ljudi prisiliti v en sam model. Najlepša hvala. Gospa Bezuhanova. Hvala. Strinjam se s kolegi, ki so že spregovorili. Na evropski ravni moramo spostaviti standarde, mehanizme, ki bodo zagotovili kompatibilnost. Na ta način bomo lahko izkoristili sodelovanje in potencijal sodelovanja. Naj se dotaknem vašega vprašanja, gospod Langen. Sama podpiram program raznolikosti. Evropa mora prevzeti vajeti, obenem pa podobujemo dovolj manevrskega prostora za ustvarjalnost. Izbrati moramo področja kjer bo sodelovanje na evropski ravni eh, obrodilo sadove. Koordinacija je pomembna, sama prihajam iz eh, relativno nove države članice Evropske unije in po desetih eh, letih, ko se je začel ta proces, je prednost znanstvenega potencijala v našem delu sveta, prednost, ki je še nismo izkoristili na evropski ravni ta potencial lahko izkoristimo, če bomo zakoličili ustrezne standarde, jih eh, spodbujali in izvajali, če bomo našli nove akterje, poleg tega, da seveda nudimo eh, podporne programe za mlade in ženske, kar je moja tema. Hvala. Bene, allora abbiamo ter... Prav. S tem smo prišli do konca današnje razprave. Odbor se bo ponovno srečal ob tretji uri popovdan. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v tej okrogli mizi. Hvala gospodu Morginjonu, gospodu Müller-Wiesnerju, gospodu Salemu in gospe Bezuhanovi. Hvala in hvala tudi kolegom.